Allora riprendiamo i lavori, um, cominciamo dal terzo cluster. Začeli bomo z popoldanskim delom in začeli bomo s tretjim sklopom in sicer načini za izboljšanje sinergij in sodelovanje med institucijami, agencijami in ekonomskimi subjekti, ki sodelujejo pri iskanju in zatiranju pranja denarja. Torej, tukaj bomo imeli tri goste. Uh, razprave. Razprava bo strukturirana kot običajno, vsak bo imel 15 minut na voljo, potem pa bo se začela razprava. Začeli bomo z uh, gospodom iz Evropske bančne federacije, ki bo govoril o sodelovanju med bankami z finančnimi obveščevalnimi enotami. Potem bomo govorili o vlogi pri učinkovitih eh, sistemih v boju proti, eh, proti, mm, boju proti mm, korupciji. Potem bodo pa po, gospod Monti Rafael govoril o sinergijah in sodelovanju pri eh, organih pregona v povezavi z pranjem denarja. Prva govorka bo Sofi Ansbero. Merci, madame la présidente, mesdames, messieurs. Hvala lepa, gospa predsednica spoštovane poslanke in poslanci, hvala za to možnost, da sem danes z vami. E, eh, upravičila bi tudi gospoda Omarija Kantade, ki ne bi govoril danes, ampak žal se je v, zadnji, v zadnjem trenutku izkazalo, da ne bo uspel priti. No, na kratko bi rata predstavila Evropsko združenje bank, EBF, European Banking Federation. Mi smo torej glas evropskih bank. Naše članice so eh, združenja bank iz 31 eh, držav, 27 članic EU eh, in 4 držav iz eh, Evropskega gospodarskega območja. Nekaj besed naj povem o združenju in tudi o naših izkušnjah, ki jih imamo na tem področju. Smo združenje, ki zastopa nacionalna združenja bank. Sama žal nisem praktik na tem področju, vendar pa imamo mnenje o vprašanje sodelovanja med bankami in pa finančnimi preiskovalnimi organi, kajti pogosto dobivamo številne zahteve strani naših članic, kar zadeva prioritete našega združenja glede pranja denarja in eh, utaji davkov. To v kontekstu boja proti pranju denarja, pa tudi v kontekstu evropskega zakonodajnega okvira za varstvo podatkov. Najprej naj nakratko povem, kakšne so bile specifične obveznosti finančnih institucij v kontekstu boja proti pranju denarja in financiranju terorizma, pa tudi kar zadeva mednarodne sankcije. Finančne institucije torej imajo obveznost, da hm, spremljajo svoje stranke, ugotoviti morajo identiteto svojih strank, tako fizičnih kot pravnih oseb in eh, zbrati podatke o namenu tega eh, komercialnega razmerja med stranko in banko. Ti podatki se torej zberejo v sistemu proban, v papirni obliki ali v elektronski obliki in na tej podlagi se potem eh, spremlja transakcije. Na ta način vemo, kdo je dejanski mm, uporabnik oziroma tisti, ki dejansko uh, je koristnik eh, sredstev, pa tako to pomaga pri razumevanju same strukture sredstev. Pa tako je potrebno storiti več, kriteriji so višji za eh, tako imene kritične osebe, to so politično izpostavljene osebe, vi ste tudi med temi, torej fizične osebe, ki so izvajale ali izvajajo pomembno politično funkcijo. Zato imamo torej interne nadzorne mehanizme, ki potekajo preko tako imenovanih eh, compliance officerjev, torej tistih, ki so odgovorni za preprečevanje tovrstnih eh, transakcij, ki predstavlja pranje denarja in tudi mm, avtomatizirana sredstva, ki jih večinoma uporabljamo za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Sumljive transakcije moramo prijaviti eh, pristojnemu organu za finančne preiskave ki analizira te podatke in potem tudi pristojnim organom naprej javi morebitne sumljive transakcije. In eh, to velja za vse transakcije, ki bi lahko predstavljale pranje denarja oziroma financiranje terorizma. To je tiko torej o naši obveznosti z tega vidika. Naj podarim, da imajo finančne institucije dolgoletne izkušnje in igrajo pomembno vlogo pri boju proti pranju denarja. Eh, enako velja tudi za poklice, ki so s tem povezani. Kar zadeva uh, naše odnose z preiskovalnimi organi, tu sem uh, našla študijo, ki je res zelo zanimiva. Eh, gre za študijo Evropske komisije iz leta 2008 o vračanju po teh podatkov iz. Uh, preiskovalnih organov pristojnim organom v državah članicah in 80% teh eh, podatkov potuje v to smer. Banke so tu ne le prijavitelji, ampak v okviru pravic do mm, sporočena obveščanja, prav tako igrajo pomembno vlogo. Prav tako igrajo vlogo eh, pri upravljanju sredstev in pa tudi pri izvajanju čezmenih eh, transakcij kot to predlaga priporočilo številka 16 iz novih standardov. No, to so torej obveznosti bank, ki sem jih nakratko orisala. Zdaj pa bi rada tudi omenila možnosti za izboljšanje in intenziviranje sodelovanja, kar bi Evropske banke tudi priporočile. Po eni strani gre za boljši dostop do javno dostopnih podatkov, to je treba olajšati. Dejala sem, da imamo banke obveznost vedeti, kdo so naše stranke, ampak konec koncev se banke pač nastanejo na to, kar stranke izjavijo. Tako da zato potrebujemo dostop do javnih registrov, še posebej, kar zadeva delničarje podjetij, to bi bilo zelo pomembno. Potem je tu še odprava pravnih ovir, ki še obstajajo znotraj Evropske unije, kar zadeva izmenjavo eh, informacij Eh, znotraj skupin, eh, čezmejno izmenjavo informacij znotraj skupin. Eh, na tem moram ustrajati, ker vem, da ste nekateri člani tega odbora tudi aktivni na spremembi okvirne zakonodaje za varstvo podatkov. Torej, tu gre za pomembno ravnovesje, ki ga je potrebno najti in to bi bilo vsekakor zelo dobrodošlo in tudi nujno. No, z tega vidika bi podala tudi nekaj konkretnih primerov. Imamo resničen problem kar zadeva obveznost obveščanja uh, o oseb o tem, da so predmet preiskave. Torej, bankir upravlja podatke, ki zadevajo tudi tretje osebe, eh, da se na ta način lahko tudi izognemo eh, pranju denarja, financiranju terorizma, tudi goljufi, manipulaciji trga in tako naprej. V okviru boja proti pranju denarja morajo banke identificirati stranko in pa tudi osebe, s katerimi potekajo občasne transakcije. Če torej znesek transakcij presega 15 tisoč evrov ali če obstaja jasen sum. Banke morajo podatke o teh osebah hraniti pet let po upravi transakcije. Prav tako morajo sprožiti ustrezne postopke, v skladu s stopnjo tveganja, da ugotovijo, ali je oseba morda politično izpostavljena. Zato je popolnoma legitimno, da banke v ta namen pripravijo spise za to vrstne osebe, ki izkazujejo tveganja ali osebe, ki so nezaželjene za banko. In to velja tako za osebe, s katerimi ima banka stik in tudi za osebe, s katerimi ne želi ali ne sme imeti stikov. Obstajajo torej restriktivni ukrepi, eh, ki so naloženi določene osebe in spet druge osebe so tudi eh, stvar ukrepov skupne znanje in varnostne politike Evropske unije. No, v tem ravnovesju med bojem proti pranju denarja in eh, varstvom podatkov obstaja tudi problem glede eh, izdajanja soglasja eh, oseb za poizvedbo o njihovih osebnih podatkih. Po novi definiciji soglasje, eh, glede na predlog uredbe o varstvu podatkov, eh, soglasje ne sme biti tiho soglasje, temveč mora biti izredno soglasje. In mora izražati soglasje zadevne osebe, da se njegovi osebni podatki obdelujejo. Edina možnost, to, da se opravi poizvedba o osebi v bazi podatkov, je, da se najprej s to osebo posvetujemo, Eh, in da dobimo njeno soglasje. In to seveda tudi mi pomeni, da se to nikoli ne bo zgodilo. Eh, najprej, če je, naprimer, podatek na voljo javno, ne vem, na socialnih omrežjih ali v nekih eh, imenikih, lahko pa to predstavlja tudi problem za komercialne registre, v katere, katerih banke uporabljajo, naprimer BankCheck. Skratka, če je oseba v takšni bazi podatkov, to pomeni, da je že dala soglasje za to vrstno obdelavo teh podatkov. Uh, in to potem pomeni tudi naknadno obdelavo teh podatkov v skladu s pravili o varstvu podatkov. Eden od ciljev nove uredbe o varstvu podatkov je torej, da se poenostavi eh, sistem in da se zmanjša zahtevane formalnosti in termin eh, posvetovanja je potrebno črtati iz eh, seznama operacij, ki se smatra za obdelavo podatkov. Ko gre za sodelovanje z pravosodnimi organi in finančnimi preiskovalnimi organi, je potrebno poenotiti izjave, eh, postopke eh, v posameznih državah. Neka banka eh, poda deklaracijo oziroma prijavi takšno transakcijo in ena od dobrih praks, ki smo jih videli v Luksemburgu, je možnost elektronskega izpolnjevanja obrazcev v angliščini. Prav tako je potrebno bolje zaščititi v bistvu bančne uslužbence, ki podajajo te, ta obvestila, eh, kar zadeva zaupnost podatkov o njih. No in eh, še ena zelo, zelo pomembna zadeva. Pomembno je, da imamo tudi povratne informacije o novih eh, tendencah, o novih tehnologijah, tehnikah in načinih policijskega dela. Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma lahko zagotovimo tudi z zagotavljanjem popolnih statistik. In eh, tu imamo dve vrsti povratnih informacij, ki sta pomembni. Najprej splošne informacije, torej številke, eh, podatke o sumljivih transakcijah, ki jih posredujemo eh, preiskovalnim organom, potem tudi število uloženih obtožnic, število Eh, preiskav, število obtožencev, kakor tudi količina zamrznenih eh, ali zaseženih eh, sredstev oziroma premoženja in pa potreba obstaja tudi po jasnih vsebinah teh obvestil. Nekatere države to že počnejo, ampak dokaj neformalno. Predvsem je pomembno, da se ne ogrozi preiskava, da je to potrebno ustvariti, ker drugače ne gre zaradi strogih pravil glede varstva podatkov. No, četrta direktiva o preprečevanju pranja denarja mora po našem mnenju jasno opredeliti, kaj je ta obveznost povratne informacije za vse entitete eh, potem je treba prvo tako dobiti povratne informacije o številu preiskav, število Eh, oziroma odstotek uspešnih prijav in tako naprej. Ta študija Evropske komisije iz leta 2008, ki sem jo omenila, mislim, da zelo dobro povzema stanje stvari in eh, vse bi v bistvu pozvala, da si to pogledajo. No, banke morajo seveda tudi ustrezno usposobiti svoje kadre, da bodo vedeli, kaj so znaki morebitnega pranja denarja. Eh, prav tako morajo imeti ustrezne informacije o najnovejših praksah tistih, ki perejo denar in ki financirajo terorizem, prav tako mora biti ustrezno obveščeni o kazalnikih, ki lahko pokažejo na to, da gre za sumljivo transakcijo. Pomembno je, da imamo podatke o učinkovitosti eh, preiskav in tudi o tem, kaj se zgodi z našimi prijavami. Če ne, je zelo težko motivirati ljudi za to, eh, kajti to potem postane nekakšna rutina, dokaj frustrirajoča rutina bistvo pa je, da je bančno osebje v stanju, da se zaveda, kakšna so tveganja in se lahko osredotočajo na ta tveganja. No, s tem bi zaključila in naj povem, da je tesno okrepljeno sodelovanje med bankami in finančnimi preiskovalnimi eh, organi in eh, pravosodnimi in represivnimi organi ključnega pomena za boj proti pranju denarja in terorizmu in financiranju terorizma. Pomembno je, da izmenjujemo informacije o najnovejših eh, trendih in eh, tehnikah. V rokah imamo ključe za to, da se ohrani eh, celovitost in integriteta finančnega sektorja in da se prepreči pranje denarja in financiranje terorizma. Bančni sektor lahko veliko stori, ampak ne moremo ničesar storiti sami. Potrebujemo drug drugega, da lahko dosežemo cilje, ki jih doseči želimo. Hvala lepa. Madame Sibero, adesso la... Najlepša hvala, gospa Sibero. Sedaj pa ima besedo gospod Rafael. Thank you very much. Good afternoon. Najlepša hvala, dobro dan vsem skupaj. Najprej se zahvaljujem Evropskemu parlamentu in zlasti odboru, posebnemu odboru, da me je povabil na današnje srečanje. Nenavadno je, da povabite nekoga iz prakse, nekoga, ki je toliko star kot sem sam. Um, že dolgo sem na tem, delujem na tem področju, že približno 50 let <laughs> in to je obupna misel. Zlasti se ukvarjam z pranjem denarja, kaj ti zakonodaja v Združenem kraljestvu je bila uh, uvedena leta 86. In seveda se uh, borimo tudi proti korupciji in uh, um, utajitvi davkov. Oprostite mi, če sem zadevo zastavil nekoliko nasplošno, kaj ti zdi se mi, če, da če imam kaj povedati, je to na podlagi moje, mojih izkušenj nedavnih in izkušenj, že davnih izkušenj, ki jih imam ki sem jih dobil v zadnjih 25 letih, ko smo uvedli to zakonodajo. Kot veste, v Združenem kraljestvu in druge po Evropi je zakonodaja in uh, sankcioniranje pranja denarja uh, nekaj progresivnega. Začelo se je z mm, prihodom mednarodnega uh, kriminala, ki se je ukvarjal z uh, mamili, potem pa še z terorizmom in um, orožjem za. Množično uničevanje. Prišli smo do točke, kjer se borimo tako proti organiziramo, kot in neorganiziramo kriminalu. In tukaj bi se ustavil za trenutek in vam povedal, da nevarnost, nevarno je, če se osredotočimo samo na organiziran kriminal. Um, to je nevarno. Nevarno je, da druge vrste uh, gospodarskega zločina ne bo, ne bo dobilo dovolj pozornosti. Organizem kriminal vedno zahteva, da prihaja do, do sporazuma med številnimi ljudmi eh, ali med neko mrežo ad hoc ali že zdavno vzpostavljeno mrežo. Če se ukvarjate z vprašanji, kot je korupcija, ne vidite vedno simptomov organiziranega kriminala. Če pa se ukvarjate z goljufijami, nimate vedno, ne dobite vedno značilnosti organiziranega kriminala, vendar pa je zelo verjetno, da boste videli, eh, da se <clears throat> dobiček iz tega kriminala nekako pere na, nek, na tak ali drugačen način, običajno prek bank. Težava z nadzorom kriminala na tem območju se pokaže z uvodbo, uvedbo zakona proti, um, proti pranju denarja, kaj ti to se je zgodilo, ko so tradicionalne metode propadle in je kriminal postal čezmejen in uh, mednaroden, ter je presegel zakone posamezne države. In žal mi je, da ta občutek nemoči, ki so ga ki ga imajo vlade, ko, se ko so se pogovarjale v 80-ih letih o tem. Torej ta občutek nemoči še vedno obstaja in ustraja. Zdi se mi, da vedno več politik, ne samo tukaj v Evropi, ampak tudi v širše, se politike oblikovane tako, da se skuša zmanjšati um, um, pomen tega. Um, družba se vključuje kot uh, pomoč organov pregona in to je treba upoštevati. Morda je to neizogibno in zdi se mi, da ko, ko oblikujemo instrumente, za primerjavo različnih kriminalnih dejanj. Torej, ko si pripravite te instrumente, treba upoštevati, da tradicionalni e, metode, s katerimi smo mi zrasli, so postale nerelevantne. Kaj ti e, pravosodje, ki sodeluje Eh, je zelo pomembno tudi, da, da poroča o tem. In vse, kar bom povedal, je treba gledati, na vse je treba gledati v tem kontekstu. Če pogledamo stare modele, zakone, ki jih nalaga preiskava in potem sa, eh, sankcije odvračalne sankcije. Žal mi je, ta model je zastarev. Države nimajo sredstev za to, da bi izvajale um, tradicionalno, tradicionalne preiskave. Morajo dobiti informacije. Včasih prej, so potrebne eh, preiskave, informacije, eh, celo eh, treba je slediti Eh, premoženju in to počasih počne civilna družba, preden pride to do pravosodja. In veliko krat eh, pravosodje sploh, eh, organi pregona sploh niso kontaktirani, pa če pa so, potem nimajo načina, da bi se spopadli s temi zadevami. V Združenem kraljestvu, pa tudi v številnih drugih državah so sredstva vedno manjša in zmanjšujejo se zaradi mm, gospodarske krize. Naše policijske sile uh, imajo kar 20 odstotkov sredstev manj na voljo in vlade morda nepravično pričakujejo od organov pregonov, ne da naredijo enako z manj denarja, ampak da naredijo še več z manj denarja. Če boste nadomestili en model z drugim in če bomo ta sistem <clears throat> nadomestili s konvencionalnim, potem je treba sodelavce in civilno družbo uh, tudi vključiti. In zato, da bi to dosegli, je treba imeti zakone in zakone je treba izvajati tako na način za to, da boste vključili civilno družbo, na katero se bomo v bodoče vedno bolj zanašali. Civilno družbo je treba pripričati, da ukrepi so eh, pravični, sorazmerni in sorazmerni. Ne samo eh, tako, ko so ustvarjeni, ampak skozi celoten proces. in zadnji, slišali smo o bankah, nimam veliko povedati o, o bankah v Združenem kraljestvu, čeprav je bilo kar nekaj škandalov z bankami, ni bilo nobenega pregona glavnih bank. Seveda se jih je kaznovalo upravno, ne pa kazensko. Morda so zato celo mm, utrpele škodo, Govorim, raziskovali so njihovi odgovornosti in tako dalje. Ampak pod črto nekdo iz prakse, kot sem sam, predvideva, da verjetno bo prišlo do pregona, ampak ta pregon bo proti posameznikom, ne pa proti institucijam. Odgovor je zelo preprost. Nobena razvita družba, nobena razvito gospodarstvo ne more uničiti svojega bančnega sistema. Oduzem bančne licence neki veliki banki sploh ni možnost, to ni opcija. Sicer bomo prišli na isto situacijo, ko smo imeli v Združenih državah, uh, ko so bili krivično obsojeni in uničeni. Potem bi želel omeniti tudi naslednje. Majhne banke se ne bodo ukvarjale z prenosom majhnih zneskov denarja. Ne bodo se s tem ukvarjale, kaj ti tveganja sploh ne zaznajo. v Združenem kraljestvu in številnih drugih državah Evropske unije. Imamo na sto tisoče priseljencev, ki vse ali pa del svojega zaslužka pošiljajo domov. Torej imamo ta velik promet majhnih zneskov denarja, ki na določeni stopni, torej grejo skozi neke kanale in ti kanali to, in to postaja vedno večji problem. Psi priznavajo, da te uh, službe za finančne storitve so problem. Mi smo to regulirali v Združenem, regulirali v Združenem kraljestvu in sicer v letu 2003 imamo velike uh, take pisarne, eh, kot je Westons, potem imamo manjše, ki se bolj ukvarjajo z priseljenci in drugimi etničnimi skupinami. Etničnimi skupinami. In uh, bojimo se, da bi tudi organiziran kriminal začel uporabljati te iste kanale. In verjetno je naša bojezen, bojazen upravičene, tega ne vemo, Če lahko se navežem nekaj, kar je povedal uh, nekdo pred menoj, vsi vedno govorijo o ukrepih proti pranju denarja. Nimamo pa povratnih informacij, kajti banke in um, fina, um, ustanove za finančne storitve skrbi, ali so njihova poročila dobra, a kako naj jih izboljšajo, ampak zato morajo imeti prave informacije. Organi pregona pa ne želijo dajati pravih uh, informacij. In sveda je treba najti tukaj ravnovesje, sicer zadeva ne bo funkcionirala. Um, ustanove za finančne storitve in ne želim bra jih braniti. Uh, to so moje osebne, osebne pripombe. Ta in te osebne pripombe seveda temeljijo na mojih izkušnjah. Torej, kar vam pravim je, da treba je razmišljati o tem, kako bomo izboljšali stvari, ampak treba je uničiti cinizem v civilni družbi, ki meni, da pravila in zakonodaje uh, mi imamo približno 280 tisoč prijav sumljivega vedenja. Vseh 280 tisoč enostavno ne bo ni mogoče obdelati. In če ne bo povratnih informacij o tem, kaj smo dosegli, kako mm, plodno je bilo to delo, potem s to gospodarsko krizo se, bo, se bodo informacije um, uporabile samo zato, da bi uh, preganjali tiste, ki utajajo davke. Medtem, ko bi morali iskati tudi druge, sveda je tudi davčna utaja je hud uh, zločin, vendar pa. Ravno tako je recimo socialna škoda zelo, zelo huda, korupcija, uh, terorizem in tako dalje vse te informacije pa se v glavnem uporabljajo za pobiranje davkov. In to s tem je treba nehati. Treba je prepričati civilno družbo, da je pravilno, da se uporablja tudi za davčne utaje, ampak ne zgolj za to. In to sem želel povedati. To je najkrajši govor, ki se ga kdajkoli imel. In želim seveda pa sem pripravljen uh, odgovoriti na vsa vaša vprašanja. Hvala. Grazie, mis- Hvala, gospod Rafael, žal. Eh, žal v parlamentu ni nikoli veliko časa, sedaj pa gospod Ringut, 15 minut imate na voljo, potem pa bomo imeli razpravo. Uh, uh, uh, najlepša hvala, predsedujoča, in lep pozdrav, gospe in gospodje, in pa najlepša hvala za to priložnost, da spregovorim danes pred vami. Vedno je eh, prijetno govoriti z istega odra kot gospod Rafael in moram reči, da se strinjam z veliko večino tega, kar je povedal. Morda Eh, se bova ponekod malo razhajala, ampak eh, vendarle, kmalo bomo prišli do tega. Kot veste, sem izvršni sekretar Manivala. To je eh, glavni organ Sveta Evrope na področju boja proti eh, pranju denarja in financiranju terorizma, sem pa odgovoren tudi za nadzorovanje mehanizmov iz ene od naših konvencij. To je konvencija iz leta 2005, o kateri bom čez trenutek povedal nekaj več, ker mislim, da je to precej pomemben element pravne arhitekture v Evropi. Nekaj besed o svetu Evrope kot takem na tem področju. Uh, Svet Evrope je že več kot 30 let dejaven na tem področju in pravzaprav je bil Svet Evrope prva mednarodna organizacija, ki je posvarila o, eh, pred nevarnostjo umazanega denarja v finančnih sistemih. In Svet Evrope, ki je organizacija, ki temelji na pravu, se je zato začela ukvarjati eh, s pranjem denarja. Eh, in eh, že takrat smo ugotovili, da za učinkovit in kakovosten boj proti umazanemu denarju se je potrebno učinkovito boriti proti pranju denarja. In enako velja tudi za organiziran kriminal, ki je še vedno zelo dejaven in dobičkonosen v Evropi in v enaki meri in to se strinjam z gospodom Rafaelom glede težav eh, pri izbiranju dokazov v primerjih v povezavi z organiziranim kriminalom, ampak realnost je taka, da še vedno obstajajo posamezni neorganizirani kriminalci, ki dejansko živijo v celoti od kriminala. In civilna družba potrebuje določena zagotovila, da bomo te ljudi odkrili in da bomo odkrili tudi tiste, ki jim omogočajo, da obdržijo svoje, eh, svoj dobiček. Torej, da bodo preganjeni tudi tisti, ki sodelujejo pri pranju denarja, ter da bodo eh, prihodki zaseženi. Torej, danes, leta 2012, Eh, lahko rečem, da boj proti dobičkonosnemu kriminalu, torej eh, proti premoženski koristi iz kriminala, eh, v okviru pregona še vedno pomeni predvsem, da sledimo denarju, da slo, sledimo eh, sredstvom in da usporedno eh, tečejo tudi običajne policijske preiskave za ugotavljanje identitete storilcev, kajti finančne preiskave so tiste, ki pogosto pripeljajo do prepoznavanja oziroma odkritja resnih akterjev na področju pranja denarja. E, nekaj več bom čez trenutek povedal o tem in na ta način imamo tudi možnost zasega eh, dobička, njihovega dobička. Na ta, zato potrebujemo ustrezen pravni režim, ki omogoča preiskave, pregon in obsodbe, predvsem pa potrebujemo nacionalne režime, ki omogočajo sledenje, zamrznitev in zaseg eh, premoženske koristi in tu nimamo v mislih samo neposrednega dobička, ki izhaja od posameznega kaznivega dejanja, ampak tudi vse posredne, eh, vse posredni dobiček, eh, naprimer jahte, hiše, avtomobile, vse tisto, kar so denar naložili. Eh, to so torej temeljna vprašanja in nekaj, kar povezuje tukaj vse in če ste se dotaknili tudi gospod Rafael, je, da bi leta 2012 bili sposobni to doseči, potrebujemo tudi dobro in učinkovito ureditev medsebojne pravne pomoči, sploh kar zadeva sledenje, zamrznitev in zaseg sredstev, ki so bila premeščena oziroma poslana v tujino. In to so ključno vprašanje, s katerimi se, odloča, s katerimi se okvarja Manival in konferenca tudi sama konvencija iz leta 2005. Kar zadeva Evropsko unijo, Evropska unija dejavno razvija svojo lastno pravno strukturo, pravno arhitekturo, da bi podprla to vrstno delovanje. Gre za več okvirnih skrepov. Vemo, da se obeta nova direktiva o zasegu, kar je zelo pozitivno in to je tudi zelo koristno za države članice Evropske unije. Uh, ampak sporočilo, ki bi ga danes želel posredovati in ki je zelo pomembno za vso Evropo, je, da kriminal, sploh čezmejni organiziran kriminal, se ne začenja in konča na mejah Evropske unije. Evropska unija si zelo prizadeva, da bi izboljšala zmogljivosti za preiskave, ki eh, delujejo, oziroma eh, sodelujejo po vsej Evropski uniji, vendar pa eh, potrebujemo podobne možnosti tudi zato, da lahko države članice zaprosijo države nečlanice v širši Evropi. Eh, sam Eh, naprimer že samo tiste, ki so članice eh, Sveta Evrope, naprimer Belgija, Latvija in podobne države morajo imeti možnost eh, vzajemne pomoči z Ukrajino, zato da lahko dosežejo enako, kot lahko dosežejo v odnosu do drugih držav članic Evropske unije, naprimer, da lahko zagotovijo spremljanje računov v realnem času in to je ključno za boje proti kriminalu. No, na to se bom vrnil čez nekaj trenutkov, še prej pa nekaj besed o manivalu. Manival je bil ustanovljen leta 1997, v kratkem bo torej praznoval 15-letnico, pravzaprav bo to že naslednji teden in prvotno smo bili ustanovljeni zato, da bi pokrivali tiste države članice sveta Evrope, ki niso bile članice eh, posebne namenske skupine za finančno delovanje. Eh, mislim, da je nekdo prejšnji teden eh, tudi že govoril o tem tukaj v parlamentu in pravzaprav smo želeli pokriti tiste države, ki smo jim 97. leta pravili države v tranziciji. In vsaj 12 teh držav je medtem že eh, članic eh, Evropske unije. In še ena se vam bo pridružila naslednje leto, to je Hrvaška. Zdaj smo odgovorni za 33 pristojnosti oziroma držav v Evropi in pred nedavnim eh, smo eh, sprejeli tudi nadzor nad eh, Guernseyjem in otokom Man. Eh, Eh, ki so posebna območja znotraj Združenega kraljestva. Naš status in eh, naši cili so opredeljeni v našem statutu, eh, ne, o svojem napredku pa neposredno poročamo ministrom. V preostalem času pa bi vam nakratko predstavil naše glavne ugotovitve v tretjem krogu oziroma v tretji oceni eh, Eh, tej bo sledila še četrta, četrti krok, eh, kjer bomo spremljali izvanje priporočil iz tretje ocene. Že sama tretja ocena pa je prinesla nekaj zanimivih rezultatov. Naj torej. Specifično spregovorim o o horizontalni reviziji, horizontalnem pregledu, ki smo ga objavili lansko leto. Ogotovitve, ki jih bom opisal, se nanašajo na države Manivala, ki sem vam jih pokazal, ampak verjetno so ti sklepi enako relevantni tudi za druge države, vključno s članicami Evropske unije. Kar zadeva eh, preventivo, Lahko rečem, da je v zadnjih letih prišlo do bistvenega napredka, kar kaže tudi ocena. E, še posebej, e, torej dosežki so največji ravno, kar zadeva preventivno plat e, in kar zadeva finančne institucije. Vemo, da se veliko sredstev namenja preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, tudi v zasebnem sektorju. Torej vse države so sprijele zakonodajo za preprečevanje pranja denarja in eh, financiranja terorizma. Eh, tudi sami standardi so se izboljšali eh, in vključujejo identifikacijo in preverjanje dejanskih lastnikov v skladu s tretjo direktivo. Poleg tega beležimo tudi dobre rezultate glede shranjevanja podatkov oziroma shranjevanja arhivov. Zakaj eh, to izpostavljam? Ker je ključno, da eh, finančne institucije ustrezno arhivirajo svoje preteklo delo, zato da je mogoče rekonstruirati pretekle transakcije. 66 odstotkov držav je v veliki meri izpolnjevalo zahteve na tem področju tudi spoštovanje zakonodaje v bančnem in finančnem sektorju je načeloma boljše kot v nefinančnih sektorjih. E, posebno problematični so e, uradi za nakazovanje denarja v tujino, ampak e, in tukaj je potrebno več nadzora in v prisotnosti gospoda Rafaela lahko povem, da tako eh, pri tem bi morali sodelovati tako strokovnjaki kot nestrokovnjaki. Banke in eh, večje finančne institucije so še naprej največji organi, ki eh, so odgovorni za poročanje, medtem ko so pravniki le redko med tistimi oziroma so nekoliko bolj zadržani, kar zadeva poročanje, pri ostalih Eh, udeležencih pa poročanja pravzaprav skoraj ni. Zaradi vseh eh, sredstev, ki jih zasebni sektor vlaga v preventivo, eh, so dobri tudi rezultati na strani organov pregona, kar je zelo pomembno. Potrebno je reči, da nasplošno delež pregona in obsodb raste, vendar pa so številke v večini držav še vedno razmeroma nizke. In pred seboj imate tabelo, ki kaže obdobje od leta 2005 do 2008 in prikazuje države članice Manivala. Ta, eh, ter tu je potrebno še nekaj dodati pri tej tabeli, namreč eh, Ena od večjih težav, ki so jo imeli ocenjevalci, je bilo pridobivanje eh, kakovostnih statistik eh, strani agencij, s katerimi imamo pogosto opravka. Pojavljajo se pogosto celo interno eh, razhajajoče se statistike, drugačne številke dobimo od različnih organov. In mislim, da tudi to kaže da pravzaprav ni posem jasno, kako učinkoviti smo pri pregonu pranja denarja. Eh, pa vendarle, nasplošno je potrebno reči, da večina držav je dosegla obtožbe v primeru pranja denarja, ampak eh, posod gre z eh, enomestne ali pa komaj da dvomestne številke. In predvsem je za nas pomembno, kako resen je tak pregon. In eh, tukaj rezultati niso tako dobri. Kot vidite na prosojnici, očitno še vedno obstaja razkorak med eh, predhodnimi dejanji v primerih pranja denarja. Eh, in pogosto vprašamo, kateri so, kateri so, kateri so glavno kaznive dejanja, s katerimi se ustvarja dobiček. Eh, in ponavadi se našteva trgovino z ljudmi, trgovino z drugami in tako dalje. In eh, če, sprašujemo tudi o tem, kolikšen eh, delež pregona se nanaša na pranje denarja in ponovadi je to veliko nesorazmerje v primerjavi z drugimi sorodnimi dejanji. In tožilci, in tudi sam sem bil tožilec, uh, Eh, se raje odločajo za pregon v bolj enostavnih eh, primerjih. Eh, to gre za primere, ko nekdo sam opere denar in se to tudi navede v obtožnico, ampak to nikakor ne prispeva k boju proti temu pojavu. To ni razlog, zakaj poznam, opredeljujemo to kaznivo dejanje kot tako. Uh, Eh, težava je v tem, da nismo priča obsežnejšemu pregonu tistih, ki perejo denar v imenu tretjih oseb, torej tistih eh, eh samostojnih pralcev denarja. To so tisti bolj zahtevni primeri. Eh, teže je zbirati dokaze, ampak ravno v takih primerih, če. Eh, je mogoče preganjati pravnike, eh, računovodje in druge, za katere vemo, da perejo denar v imenu eh, kriminalnih združb eh, ali drugih kriminalcev. Je takih, torej takih primerov pregona je malo in nasplošno je mogoče reči, da delež pregona eh, uspešnega pregona niso razmeren z vsemi prizadevanji zasebnega sektorja. Zelo na kratko, ker vidim, da mi zmanjkuje časa. Eh, eno od pomembnih vprašanj v povezavi s poročili o sumljivih transakcijah eh, je, da še nikdar nismo zabeležili primera pregona, ki bi neposredno izhajal iz tovrstnih poročil. Eh, vemo, da so primeri, ko so tovrstna poročila eh, prispevala k pregonu. Eh, vemo tudi, da približno 50 odstotkov držav pošilja manj kot 10 odstotkov prejetih poročil. Eh, organom pregona v nadaljno preiskavo in v zvezi s tem se odpira vprašanje, kaj se dogaja s temi poročili. In če preberete našo oceno, eh, vidite, da ne kritiziramo obravnave teh poročil, ampak se sprašujemo o kakovosti in o pomenu teh poročil za organe pregona. Zelo na kratko. Nasred, naslednji koraki uh, Eh, bolje bi morali eh, upoštevati in spremljati prizadevanja zasebnega sektorja tudi z drugimi ukrepi. Potrebujemo bolj učinkoviti in močnejši sistem za zaseg. Eh, v primer, nekaterih primerjih je eh, tudi sodišče že sprejelo možnost obrnjenega dokaznega bremena, kar je zelo eh, pomembno. Poleg tega potrebujemo tudi boljše mednarodno sodelovanje in eh, tudi to je področje, ki ga pokriva Varšavska konvencija ta je pomembna, še posebej za tiste, ki so odgovorni za primere v Združenem kraljestvu eh, in na Irskem, kjer obstaja tudi možnost zasega brez obsodbe. In ta konvencija je, eh, vsebuje najbolj zavezujočo določbo, ki zavezuje Eh, sodelovanje z državami, ki poznajo tak sistem zasega. To je precejšna novost in videli bomo, ali bo to našlo tudi pot v Evropsko direktivo. Se opravičujem, da sem nekoliko presegal čas. Res mi je žal, ampak upam, da je bil moj prispevek vendarle koristen. Hvala. Grazie, mister Ringot. Najlepša hvala, gospod Ringot. Preden začnem razpravo, bi želela pozdraviti 28 študentov iz Koređa, iz države Reggio Emilia. Uh, dobrodošli na našem sestanku. Predem besedo predam kolegom, bi želela zastaviti vprašanje, ki sem ga zastavila že danes jutraj. E, sedaj smo dobili odgovore in upam, da morda kdo od vas treh lahko vsaj um, namigne, kakšen bo odgovor. Govorili smo o vlogi bank pri pranju denarja. Zdi se, da je vloga bank. Eh, neke vrste satelitski pri pranju denarja, vendar pa nam eh, dejstva eh, pravijo nekaj drugega, da imajo banke negativno vlogo pri pranju denarja in državljani pri tem potegnejo takratko. In danes dopovdne sem že zastavila vprašanje, ki se je danes zjutraj pripravljala pojavilo v italijanskem tisku. Nekatere velike banke, kot je Barclays, so odobrile vse skupaj približno 4 milijone evrov v obliki hipotekarnih e, kreditov, e, recimo od nekemu 20-letnemu fantu, fantu, ki se je rodil leta 1990 milijon evrov za nakup neke velike restauracije brez kakršnekoli dodatne informacije. Ta mladenič mm, obstaja, obstaja sedaj preiskava, kaj ti sedaj je pravosodje vse zaseglo. Torej, bančni uradnik je samo zapisal, da je da ta mladenič prihaja iz ugledne države. Ta ugledna, uh, družina. ta ugledna družina je bila neka mafijska družina, to je zapisal in na podlagi tega mu je bil obdobrit ta velik kredit, uh, veliko posojilo. To je bilo sedaj v tisku. Koliko pa je takih primerov, ki niso prišli v tisk in to je gromozanska škoda in sprašujem še se, kakšen nadzor obstava in, obstaja in če se banke zavedajo svoje negativne vloge pri pranju denarja. Eh, slišala sem, da ni ukrepov eh, za pranja denarja, eh, da pravosodje veliko krat sledi manjšim primerom, ne pa velikim primerom. Mislim, da je to velika škoda in da ni, ne prihaja do obtožb in zdi se mi mm, nekaj groznega, kaj se dogaja in koliko je še zadev, ki niso prišle na dan. Besedo predajam gospodu Jakulinju za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Žal mi je, da nisem prisluhnil govoru eh, prispevku prve govorke, prisluhnil sem drugemu in tretjemu. Mm, današnji dan Mm, danes smo prisluhnili številnim uglednim gostom. Um, skupni jezik je, eh, kaj Evropa želi pri boju proti mafiji, proti organiziranemu kriminalu, proti pranju denarja. Vsi ste, oba sta govorila o iz, svojih izkušnjah um, gospod, prvi gospod iz uh, leta 86 in boju proti terorizmu. Evropa, kot veste, in Evropska unija ima sporazum mm, v boju proti terorizmu, tudi kar zadeva SWIFT. In ravno uloga bank, ko govorite o opozorilih, mm, mm, da ta kultura sodelovanja ni najmočnejša. Evropa mm, bo dobila novo direktivo o pranju denarja in o zaplembi premoženja, tako da bi zablokirali te zneske, ki so verjetno nezakonite. Obstaja pa tudi možnost, da bi to pospremili z sporazumi z tretjimi državami, kajti smo v, eh, imamo globalni trg. Po vašem mnenju, kot strokovnjaki na tem področju, kaj menite, da bi Evropski parlament lahko storil? v zaključni fazi priprave direktive proti pranju denarja in uh, uh, direktive za, za plembo. Kakšne ukrepe bi lahko predvideli za to, da bi okrepili te sporazume o Eh, sodelovanju, zato da bi bili ukrepi recimo za zaplembo bolj učinkoviti. Kaj menite glede določil, ki jih eh, proučujemo in eh, glede končnega dosjeja, ki ga bomo pripravili in ki bo se navezeval na sporazume o sodelovanju za to, da bi okropili boj uh, proti sivi ekonomiji in pranju denarja. Hvala. Hvala, gospod Jakolino. Sedaj gospod Newton dan za dve minuti. Thank you, thank you Hvala vsem trem govorcem, gospe iz bank. Presenečen sem bil, nisem razumel. Banke želijo boljši dostop do registrov delničarjev. Sam lahko imam dostop do teh registrov delničarjev. Ne razumem, zakaj banke nimajo. Ali bi morda tukaj lahko kaj več povedali? Gospod Rafael, zelo kompleksno, zelo zanimivo. Rekel bi, komentirali ste, da, ste, da bi se morali bi se morali boriti tudi proti drugemu uh, kriminalu, ampak mi se borimo proti čezmejnemu kriminalu. Naš uh, odbor je horizontalen, torej mi se ukvarjamo samo z čezmejnimi vidiki. Rekli ste tudi, da moramo prepričati civilno družbo. Ali lahko tukaj kaj več poveste? Kaj ste s tem mislili? Ali sem jaz civilna družba, kdo je civilna družba in kako jih bomo prepričali vaš, po vaših izkušnjah, morda imate kaj dobrih, kakšno dobro idejo. Naslednje vprašanje, rekli ste, da majhni zneski, um, ki, se, ki so nakazani, ali je to um, vrzel, ki bi jo morali proučiti in potem na podlagi vaših 50-letnih izkušenj, kaj mislite, da bi morali storiti? Naš odbor mora izdati priporočila, kakšna priporočila naj izdamo, zato da bomo razrešili to dilemo. In gospod Ring, Ringuth, zelo kompleksna je bila. Um, je bil vaš prispevek, vem, da vas je čas preganjal. Ampak vseeno, večkrat ste omenili Varšavsko konvencijo in na svojem iPadu sem ga poiskal na Google in govori o potnikih in o pravicah potnikov. Verjetno to ni ista Varšavska uh, konvencija. Te Varšavske konvencije, ki jo vi, ki jo vi, mm, ki jo vi omenjate, ni na Google. Zakaj gre? Se non c'è nessun altro intervento, c'è nihče več ne prosi za besedo, potem besedo predajem gospe Ansibero, potem gospodu Rafaelu in Ringucu. Vsak ima na voljo pet minut za odgovor. Merci. Hvala lepa. Na najprej odgovorim na to, kar ste dali vi. Omenili ste zelo specifičen primer v zelo specifični državi članici, ki je podvržena specifični zakonodaji. Tako da običajno naj se bi se to vrstne stvari ne dogajale. Finančne institucije imajo interne kontrolne mehanizme, kot rečeno, tako z kadrovskega vidika, kakor tudi z tehnološkega vidika in to naj ne bi omogočalo to vrstnih incidentov ali nezgod. No, vsekakor upamo, da bo harmonizirana evropska zakonodaja preprečila to vrstne primere. Zdaj, kar zadeva vprašanje gospoda Newtona Dana glede registrov. Finančne inštitucije morajo poznati strukturo premoženja svojih klientov. Nekatere države objavljajo registre delničarjev, ampak temu ni tako povsod. To tudi ni še obveznost po zakonodaji o gospodarskih družbah povsod v EU in to obžalujemo in to pomeni, da morajo banke iskati informacije v registrih, eh, izvajati po izvedbi v registrih. Ni pa nekih javnih registrov, javno dostopnih registrov v vseh državah članicah. In to je tisto, kar bi želeli imeti, da bi imeli dostop do teh jasnih, eh, aktualnih informacij, ki nam eh, bodo omogočili tudi to, da korektno izvajamo svoje obveznosti. Hvala. Um, Skušal bom uh, torej odgovoriti v petih minutah to, kar sem se naučil v 50 letih. Civilna družba, ki sem jo omenjal, je treba omejiti na to, kar imenujemo regulirani sektor. Sektor, ki je reguliran z direktivami in je vključen v zakonodajo. mislim, nam ni treba skrbeti za tiste, ki. Govorimo o vseh tistih, ki so, so nek način vključeni in imajo neke dožnosti do zakona in so vključeni v pravno državo. Tam je treba biti pozoren in je treba pravočasno poročati. O poročanju želim povedati še naslednje. Ne vem, če se to lahko prevede v direktive ali zakonodajo. In sicer zdi se, da če um, imamo neko nujno transakcijo, ljudje nasplošno hočejo zelo hitro um, nakazovati denar, je dovolj, da poročate o svojem sumu potem, ko ste izvedli to transakcijo. Kajti, če bi to storili prej in bi jih želeli imeti odobritev, potem bi vam bilo nerodno in ne bi naredili te trans transakcije. In mm, moj prijatelj na prijateljica na desni mi bo povedala, če imam prav, manjše banke v EU lahko hitro presodijo, če potrebujejo soglasje pred izvedbo transakcije ali morajo o tem hitro poročati in opraviti transakcijo, ne da bi dobile uh, soglasje. To je problem, kako bo to potekalo. Še nekaj bi povedal. Nekaj, kar bi lahko izboljšali je nekaj, o čemer nimate, nimamo dovolj informacij in to je recimo v Združenem kraljestvu gospodarski kriminal, ki vključuje pranje denarje, ni na prednostni listi uh, sil prego, organov pregona. In če bi ga dodali kot um, prekršek, bi bi dobili morda ali više kazni ali pa bi olajšali zaplembo premoženje. Ampak organiziran kriminal je velik uh, problem. V, mm, finančne, uh, službe za finančne storitve. Zelo sem zadovoljen, da, sem, da ste mi to um, zastavili, to vprašanje. Sam tega ne morem. Ni nobenih empiričnih podatkov je, kje prihaja do škode ali v velikih, pri velikih bankah ali mm, mm, pri tistih, ki nakazujejo denar, kakšen je odstotek, odstotek ne ve se. Včasih gre za recimo majhne eh, vsote denarje med mm, nad 50 funtov recimo in mm, profesionalni pralci denarja bi eh, tega, to na veliko mm, počeli in zato se eh, bojimo razne agencije, se tega bojijo, in, ampak ni nobenih empiričnih dokazov. In zavedam se, da sem že skoraj porabil svojih pet minut ampak po mojem mnenju je najpomembnejše, in to je nekaj čudnega za nekoga iz prakse, ampak če v Združenem kriljestvu imamo, prihaja do dekriminalizacije um, pravil o pranju denarja veliko uglednih in vplivnih uh, ljudi pravi, uh, to mora ostati um, kriminalno dejanje, ker ti sicer bo zgubilo vrednost. To mora ostati torej um, kot um, kriminalno dejanje obstaja vedno to, ta napetost in vedno je treba najti ravnotežje. Yes, uh, thank you very much. Actually, could I just... Ja, najlepša hvala. Bis, na, ne se odzovem na zadnji motiv odgovor, kajti kriminalizacija uh, pranja denarja na tak način je specifična zadeva v Združenem kraljestvu. Veliko držav po Evropski uniji ne predvideva sicer mednar, eh, torej, eh, kazenskih sankcij in tudi mednarodna zakonodaja dovoljuje tako upravne kot kazenske sankcije na področju preventive. Torej, ta zadeva, o kateri ste govorili, je specifična za Združeno kraljestvo. Uh, In pa še nekaj, preden pridem na našo konvencijo. Eh, naj se dotaknem še dveh zadev, ki sta bili omenjeni v zvezi z menjalnicami in transferjem denarja. Eh, imam izkušnje kot tožilec v Združenem kraljestvu in v zadnjih desetih letih eh, je prišlo vsaj do dveh primerov, ki se jih sam spominjam ko so velike menjalnice v Londonu bile razkrite kot fronte za pranje denarja in strelci so bili obsojeni na 40-letno eh, kazen, zaseženih je bilo tudi kar 14-letno kazen in tudi precej eh, sredstva je bilo zaseženih. Torej ne smemo podcenjevati vloge menjalnic v zadnjih letih sem se tudi pogovarjal s številnimi akteri na tem področju iz različnih držav, z ljudmi, ki vodijo uh, eh, urad za uh, nakazovanje denarja, ki vodijo eh, menjalnice in njihovo poznavanje standardov je bistveno slabše, kot pa ga lahko pričakujete, če greste v katero od bank tukaj v Bruslu ali pa v Londonu. Uh, Torej, očitno bo potrebno opraviti še nekaj dela na področju ozaveščanja glede standardov v tem konkretnem sektorju. Torej, ne vem, če gre tu res samo za strah, ampak eh, dejansko obstajajo resni pomisliki. Če se zdaj vrnem na eh, Vršavsko konvencijo, eh, ta je Eh, to je okrajšava, eh, ki jo uporabljam, ker ima naslov zelo, ker je naslov zelo dolg, govori o eh, zasegu protipravno pridobljene koristi iz kaznjivih dejanj in tako dalje. Skratka, na kratko jo imenujemo Varšavska konvencija. In to omenjam ne samo, ker je to konvencija Sveta Evrope, ampak ker uh, se dotika tega, kar sem povedal na začetku, namreč, da se kazniva dejanja ne ustavijo na mejah Evropske unije. Eh, mednarodne združbe eh, se selijo po državah okoli Evrope, v Evropo, skratka, ker gre za zelo mednarodno kaznivo delovanje, je pomembno zelo dobro sodelovanje med evropskimi in neevropskimi državami, torej med članicami eh, in tudi med članicami in nečlanicami. In potrebujemo ustrezno ureditev, eh, oziroma o tem ste me spraševali, ali potrebujemo eh, ustrezne. Eh, sporozume. Ne, ne potrebujemo dvostranskih sporozumov, potrebujemo neko večstransko ureditev, ki bo jasno narekovala vsem podpisnicam, kakšne so njihove obveznosti. V Evropski uniji, kot sem eh, dejal in malo se mi je modilo, zato sem to na kratko obrazložil, ampak v Evropski uniji v tem trenutku, če države izvajajo protokol k konvencijo o vzajemni pravni pomoči, potem bi morale vse države članice, pravim, bi morale, ker ne vem, če dejansko lahko, bi morale biti sposobne posredovati informacije o tem, ali neka oseba ima bančni račun v državah Evropske unije, eh, morale bi biti sposobne posredovati b, eh, eh, torej, arhivske podatke in pa morale bi tudi potekati sledenje računov. Torej, morali bi imeti možnost tudi naložiti banki, da spremlja dogajanje na računu neke osebe, ki je eh, osumljena tvrstnih kaznjivih dejanj, skladno z ustreznimi pogoji. Torej, pa, če to dejansko je možno v Evropi, je to odlično, ampak kaj pa, če potrebujete podatke iz Rusije, iz Ukrajine eh, ali pa iz balkanskih držav, iz jugovzhodne Evrope? Trenutno lahko povem, da Ukrajina je ratificirala to konvencijo, enako je storila tudi Albanija. Ampak eh, eh, torej veliko večjih držav bo konvencijo tudi k malu ratificiralo in to pomeni, da države članice, ki so to ratificirale, lahko zahtevajo od Ukrajine enake informacije kot od Francije, enako lahko zahtevajo od Albanije. In to pomeni, da obstaja skupni evropski standard. In zato mislim, da je to res izredno pomembno. Trenutne razmere so take, da je 13 držav članic Evropske unije, če vključujemo tudi Hrvaško, ratificiralo konvencijo, 10 držav članic in pa Evropska unija kot taka eh, je podpisalo konvencijo, ni pa še bila ratificirana. In eh, v številnih forumih poskušamo pritisniti na evropske partnerje, da bi spodbudili vse evropske države in glede na to, da je prišlo vprašanje iz nekoga, strani nekoga iz Združnega kraljestva, tudi Združeno kraljestvo še ni podpisalo te konvencije. Eh, dobili smo priporočilo odbora Lordske zbornice, eh, kjer sem tudi sam eh, govoril o tem in rečeno je bilo, da naj bi se to kmalo zgodilo kajti Združeno kraljestvo je predsedovalo redakcijskemu odboru znotraj Sveta Evrope za pripravo te konvencije. Skratka, gre za zelo pomemben instrument in eh, dobro je, da v Evropski uniji eh, pripisujete vse večji pomen svojim instrumentom, vendar pa ne smete pozabiti tudi na potrebe po sodelovanju v širšem evropskem kontekstu. Hvala. Grazie nostri ospiti hvala našim gostom za njihove prispevke in razmišljene. Vabim vas tako, kot sem povabila že v govorce pred vami, da svojo dokumentacijo pustite v sekretarijatu ali nam še pošljete odgovore. Sedaj pa vabim druge goste, da se mi pridružijo za predsedniško mizo. Želela bi povabiti naše kolege in vse, ki želi, da bi danes večer eh, bili prisotni pri projekciji filma Il nostro tempo, ki govori o poboju. Eh, po boju um, ehm, sodnikov, borcev proti mafiji. Sicer bo to potekalo v 18.45 v dvorani ASP 45. To organizira gospa Borselino. Eh, sedaj pa naslednji sklop in sicer o nadzoru finančnih tokov. Pristop mm, do nekooperativnih območij in nadzor uh, denarnih tokov. Za mizo vabim gospoda Sebastiana Fidlerja, ki bo govoril o organih pregona in preiskavi v povezavi z nekooperativnimi območji. Potem vabim tudi gospoda Jeremyja Carverja, ki bo govoril o ulogu nekooperativnih območij pri uh, pranju eh, Kriminalne, kriminalnega premoženja in potem gospoda Karla von Hojkelmo, ki bo govoril o m, mm, ukrepih za detektiranje fizičnih denarnih tokov. 15 minut ima na voljo vsak govorec, potem bomo začeli z razpravo. Besedo takoj predajem gospodu Sebastianu Fidlerju, ki bo govoril o nemški izkušnji pri organih pregona in preiskavah v povezavi z nekooperativnimi eh, območji. Hvala. Najlepša hvala za pozdravne besede in za uvod. Tudi za me je velika čas, da imam priložnost tukaj predstaviti poglede iz prakse. Tu sem v imenu eh, Zveze nemških kriminalističnih uradnikov, to je eh, cehovska organizacija in eh, tudi sam se že nekaj let ukvarjam z gospodarskim kriminalom in v zadnjih letih eh, tudi intenzivno z pranjem denarja in eh, drugimi tovrstnimi težavami, s katerimi se soočamo v Nemčiji. No, naslov tega sklopa dolo, omogoča veliko manevrskega prostora, zato sem si zadevo zamislil tako, da bom eh, govoril o finančnih prizoriščih v senci. Uh, Eh, če jih lahko tako imenujem. Potem bom govoril o nekooperativnih območjih in o nadzoru nad eh, finančnimi tokovi in o tem, kaj pravzaprav nadzor tukaj pomeni. Eh, predvsem pa bom spregovoril o praktičnih izkušnjah, ki izhajajo tudi iz pogovorov s kolegi, ki delujejo na tem področju. Tako da bom lahko podal tudi nekaj konkretnih primerov. V prvem delu Uh, bom uh, spregovoril o posameznih finančnih prizoriščih, ki nam povzročajo veliko težav v konkretnih preiskavah. V drugem delu pa bom nekoliko spremenil perspektivo in bom na primeru Nemčije pokazal, kaj se zgodi, če se druge države obrnajo na nas na področju pranja denarja in eh, prizadevan za zaseg protipravno pridobljene premoženske koristi. Eh, tu poteka tudi zelo aktivna politična razprava v zvezi s tem, kako deluje tak nadzor znotraj države. In eh, tu se bom navezal tudi na marsikaj, kar smo ravno kar slišali. Potem pa v zadnjem delu bom podal še nekaj konkretnih predlogov. Torej, kar zadeva nekooperativne države, eh, to so finančna prizorišča v senci, če jih lahko tako imenujem. Eh, tu se lahko nanašam na nekatere že obstoječe definicije in naše izkušnje so zelo eh, podobne opredelitvi eh, kot taki. Ena od držav, s katero imamo v zadnjem času največ opravka, ni daleč od nas, gre za Cipr zelo veliko preiskovalnih postopkov v nedavni preteklosti se naspelje tja. Eh, njihov modus operandi ima eh, praviti predvsem s tem, da so tam ustanovijo navidezna podjetja, ki eh, odprejo račune. V preiskovalnih postopkih se potem izkaže, da je pogosto veliko sredstev tam, vendar pa je potem postopek vzajemne pravne pomoči zelo počasen in uh, vedno znova se zgodi, da želimo zapleniti premoženje ali da želimo slediti finančnim tokovom, pa uh, uh, pravna pomoč traja toliko časa, da to dejansko ovira postopke. Uh, Če je namreč nekdo v priporu, je potrebno seveda te postopke izvesti čim hitreje in zelo počasna pravna pomoč lahko ne zelo negativno vpliva na izid takih postopkov. Kar zadeva pravno pomoč, so stvari zelo problematične, kajti. Uh, Pogoji, ki jih eh, Cipr zahteva od naših uradnikov, so tako visoki, da jih je nemogoče Eh, izpolniti, ni dovolj, da imenujemo osumljence in njihove račune, ampak zahtevajo, da se posem konkretno navede, po kateri poti so eh, ta finančna sredstva dejansko tja prišla. Eh, torej, pravzaprav potrebujemo že zelo veliko informacij in veliko moramo razkriti, preden dobimo kakršenkoli odgovor. Veliko je zelo aktualnih primerov, torej in ti primeri zelo dobro kažejo, na kakšen način te družbe operirajo. Imamo naprimer aktualen primer eh, ladje na Kurasav, eh, ki je upisan eh, v register na Channel Islands v Združenem kraljestvu. Medtem, ko ima družba sedež v Gibraltarju in glede na zelo počasno pravno pomoč, si lahko predstavljate, da smo v precejšnjih težavah in da razkrivanje informacij ni enostavno. Poleg tega tudi nimamo neposrednega stika s preiskovalnimi uh, organi, ki bi morda imeli tudi sami odprte postopke. Uh, tudi Singapur in Hongkong sta zanimivi destinaciji za uh, združbe, ampak deloma Eh, je to posledica morda dejstva, da je Nemčija zelo blizu, eh, zelo tesno povezana z Švico in eh, sicer pa še vedno Švica predstavlja približno 30 odstotkov finančnega prizorišča v senci. Sicer pa je tu slika zelo raznolika. Eh, konkretno sodelovanje s policisti, z tožilstvom je odlično. Eh, težava pri pravni pomoči pa je predvsem trajanje postopkov, torej preden lahko izsledke uporabimo v svojih postopkih, eh, preteče veliko časa, še vedno obstajajo eh, Eh, vedno obstajajo možnosti pritožb in to lahko izredno podaljša in raztegne postopke in tako se eh, lahko zgodi, da eh, ne moremo niti pridobiti včasih določenih informacij, ker je potrebno. Na, tako, da ne bi bili osebe o tem obveščene, ker morajo, so sodišča dolžna obveščati osebe o tem. Poleg tega so pogosto tudi lokalna pravila oziroma eh, tamkajšnja pravila taka, da je naše delo zelo problematično. Eh, Naprimer, pogosto so, nek, so lasniki skrbniških računov, eh, hkrati revizori in eh, las, dejanski lasniki eh, navideznih podjetij. Skratka, eh, zelo problematične so stvari. Eh, eh, sicer pa, kar zadeva samo obveščanje, so izkušnje zelo različne. Večino eh, informacij o sumljivih transakcijah še vedno dobimo iz finančnih institucij, celo torej tudi institucije v Švici nasredno obveščajo nekaj konkretnih primerov smo imeli, kjer je bilo zaseženih zelo veliko sredstev in eh, dejansko bi si želeli tukaj boljših možnosti sankcioniranja in eh, nekako težko razumemo, zakaj institucije, ki eh, omogočajo. Eh, to vrstne dejavnosti lahko nekaznovano delujejo na nemškem trgu. Ampak, če nekoliko spremenimo perspektivo, eh, stvari pri nas niso enostavne in podobno je na nek način tudi v drugih eh, državah. Tudi oni imajo težave s pravno pomočjo, ki pa je pravzaprav ključ do rešitve problema. Imamo, na primer, eh, razmeroma aktualen primer, nekega nizozemskega trgovca z drogami, ki je pridobil več kot 20 milijonov evrov iz eh, kaznjivih dejanj v povezavi z drogo. Eh, obstaja preiskava na nizozemskem in ugotovljeno je bilo, da eh, ima ta oseba nepremičnine in tudi račune v Nemčiji, ampak vse premoženje je pravzaprav razcepljeno in razdeljeno po celotni Nemčiji. In uh, to je na koncu pripeljalo do tega, da nismo, ni bil zasežen niti en sam uh, cent. In seveda se s tem od, v zvezi s tem odpirajo dvomi glede učinkovitosti instrumentom. Eh, v prejšnji predstavitvi smo veliko slišali o učinkovitosti pravil in tu vidimo, da stvari res niso take, kot bi morale biti. Uh, uh, okvirni sklep o zaplembi že uh, obstaja, vendar pa se drugače izvaja v različnih državah. Tolmačenje je drugačno, tudi kar zadeva vzajemno eh, priznavanje. Se izvajanje zelo razlikuje. Nekatere države zahtevajo, da uh, lokalno uh, pristojno sodišče izda uh, lastno odredbo. Uh, Eh, in eh, mi bi si seveda želeli, da bi se lahko odločba tujega sodišča neposredno izvajala oziroma uporabljala. Boj proti pranju denarja znotraj Nemčije. Eh, to lahko predstavim predvsem na podlagi lastnega zaznavanja. Eh, tudi tu se lahko navežem na pretekle predstavitve in na vprašanje, ki je bilo zastavljeno, kaj pomeni eh, ozaveščanje in na koga vse se to nanaša. Približno 90 odstotkov vseh informacij o sumljivih transakcijah dobimo iz finančnega sektorja. Eh, po Evropi je ta številka približno 80 odstotkov, torej samo 20 odstotkov predobimo iz ostalih, ostalih gospodarskih sektorjev. In po mojem mnenju je zato potrebno predvsem, potrebno predvsem ozaveščanje ozaveščanje uh, eh, podjetij, uh, kajti veliko je takih, ki so uh, eh, potencijalno tako ali drugače uh, upleteni v uh, pranje denarja in tudi za nje je tako znanje pomembno, ker jih to neposredno prizadeva. To je torej velika politična naloga in tudi en od največjih težav v celi razpravi. Uh, Na področju notranje politike se vedno govori o uh, občutku varnosti. To je nekaj, kar se vedno znova omenja v razpravah, ampak Če eh, bi kdo slišal, o kakšnih primerjih se tukaj eh, pogovarjamo, potem mislim, da ne smemo pocenjevati takih primerov, da moramo zelo jasno povedati, zakaj gre in zakaj nujno potrebujemo pomoč in sodelovanje eh, gospodarskih akterjev, kajti le na tak način lahko sistem informiranja, zbiranja informacij dolgoročno dejansko deluje. Naprimer, enostaven primer trgovca z, z avtomobili, on mora vedeti, zakaj je pomoč pomembno, da prijavi neko transakcijo 70 tisoč evri v gotovini. E, če tega ne ve in pogosto se to zgodi, to lahko, ima to lahko resne posledice. Podobno velja za sektor nepremičnin. E, tudi tam pravzaprav je znanje na zelo nizki ravni. Poleg tega tudi ni nobenih možnosti, naprimer pri prisilni prodaji nepremičnin, ugotoviti, odkot je prišel denar za uh, nakup neke nepremičnine. Obstaja možnost, da je bila kupljena zgodovino in sploh nimamo neke pravne poti, da bi uh, tiste os tisto osebo, ki je um, nepremičnino kupila, uh, prisilili, da razkrije, kako je do teh sredstev prišla. In naše študije in naše izkušnje kažejo, da je ozaveščenost na zelo nizki ravni na tem področju. Uh, Konec koncev pa tudi ni dovolj samo ozaveščanje, ampak je potrebno tudi preverjanje, potreben je nadzor, tako pri bankah kot in drugod. E, spoštovanje zakonodaje se vedno postavlja pod vprašaj, kadar se kaj resnega zgodi ali kadar se pojavi pritisk od zunaj. Takrat pride do e, želje po samoregulaciji, do pobud za samoregulacijo e, in že zdaj imamo nadzorne organe, E, e, vsaka zvezdna dežela ima svoj nadzorni organ, ampak e, ne moremo pa reči, da je opazno, da ti organi kaj počnejo, kajti nasplošno imamo več kot 200 nadzornih organov na najrazličnejših ravneh, okrožne, regionalne, deželne in če Eh, ne bo ustreznega sodelovanja in če ne bo eh, večjega števila razkriti, eh, bo učinkovitost ostala zelo slaba. In to je eno od najpomembnejših sporočil, ki ga moramo posredovati v političnem diskurzu. Namreč kriminal na tem področju nastane bistveno več, kot pa boj proti tovrstnemu kriminalu. Vedno znova nam dogmatično dopovedujejo, da je veliko sredstev izgubljenih v državah na račun eh, gospodarskega kriminala, to so grozljive številke eh, in eh, seveda vedno znova slišimo, da moramo tu določiti prednostne naloge. In, mm, Potem so tu številni drugi pojavi, eh, ki povzročajo težave. Pri nas imamo, eh, ne vem, salafiste in vse mogoče. In, tam eh, za manjši, eh, za, za slabše rezultate vlagamo bistveno več sredstev, medtem ko bi z primerljivimi sredstvi na tem področju lahko dosegli bistveno več. Ampak konec koncev ne gre samo za številke, za eh, količino, ampak za kakovost in zato bi bila potrebna tudi razprava o minimalnih standardih pri kvalifikaciji uradnikov. To velja za. Eh, kriminaliste, pa tudi za tiste, ki so za to odgovorni eh, na državnih tožilstvih. Tudi to bi bilo eh, zelo pomembno z vidika učinkovitosti. No, naj zaključim z nekaj priporočili. Na številnih področjih še vedno premalo vemo, veliko krat operiramo z domnevami, e, imamo študijo tu ali študijo tam, ampak da bi se učinkovito in sistematično lahko borili proti temu pojavu, bi morali enostavno imeti več informacij. Najlepša hvala. Grazie, mister Fidler, da so lava. Najlepša hvala, gospod Fidler. Besedo predajam gospodu Jeremiju Carverju. Thank you very much, Madam Chair, and uh, thank you for the, your committee for inviting me to come and speak uh, as... Hvala lepa. Veseli me, da lahko danes tu spregovorim kot predstavnik organizacije Transparency International in mislim, da se moram uh, kar takoj uh, identificirati glede na vprašanje gospoda Newton Dana, gospoda Rafaela. Ja, sem predstavnik civilne družbe, uh, tiste najbolj osnovne različite civilne družbe, ne vem, kak, čemu je bil sicer namenjen. Uh, Eh, če mi je namenjeno to vaše vprašanje. No, Transparency International verjetno ne potrebuje kakšnih posebnih eh, predstavljanj. Tu nisem zato, da bi govoril primarno ali celo izključno o korupciji. Mislim, da nima smisla govoriti o korupciji kot o vidiku prane denarja, tako kot govoriti o financiranju terorizma kot o vidiku pranja denarja. Ne, pri pranju denarja gre za to, da identificiramo in preprečimo pretok, nedovoljen pretok sredstev. In to eh, velja ne le za eh, prihodke od korupcije, financiranja terorizma in tako naprej. Če pogledamo številke, in kar nekaj številk je bilo priraznih, ki kažejo, da eh, korupcija po svetu predstavlja posel reda velikosti približno 30 eh, milijard eh, evrov na leto. Ampak obseg eh, ilegalnih sredstev pa je približno 1,5 do 1,8 biljona evrov. Če bi imeli nek eh, vpliv na te tokove, da bi jih lahko zmanjšali za približno 10 odstotkov, potem bi resnično lahko nekaj naredili z vidika doseganja koristi za družbo in z vidika doseganja resnične koristi v kontekstu zmanjševanja te problematike. Kajti vsa statistika kaže, da se ti tokovi krepijo in to eksponentno. Ne zmanjšujejo se. Zato moramo preučiti eh, to problematiko in ugotoviti, zakaj je tako. Prav tako naj povem, da čeprav tu na dnevnem redu piše, da bom govoril o vlogi nekooperativnih ozemlji eh, pri pranju denarja oziroma premoženja predobljenega protipravno, eh, mislim, da je tu treba povedati nekaj več o tem, kaj so te, ta tako imenovana nekooperativna ozemlja. Eh, gre seznam, ki se začne z Iranom, Severno Korejo, Bolivijo, Kubo, Ekvadorjem. In eh, nikakor tu ne želim zmanjševati pomena dejstva, da iz teh držav kapital beži, da so to nefunkcionalne države, zato ker je praktično nemogoče eh, ohraniti in eh, ustvarjati delujočo, cvetočo družbo v nekem funkcionalnem sistemu. In eden od načinov, kako se to dogaja, je, da denar ki se tam služi, preprosto nediskriminatorno in prikrito odteka iz teh držav. To je pomembno za njih, to pa verjetno ni pomembno za vas kot Evropski parlament, kot odbor tega parlamenta in za tematiko, s katero se vi tu ukvarjate. Lahko se osredotočimo na eh, davčne oaze, na te tradicionalne vire dejavnosti pranja denarja. Lahko s prstom pokažemo na več eh, ozemlji, lahko naprimer govorimo o Vanuatu, o nekih čudnih državah v, v Tihem oceanu ali na Karibih, ki eh, kar lepo služijo o, s tem, da so davčne oaze. Nekateri imajo celo tesne povezave z Evropsko unijo, naprimer britanska ozemlja, britanska odvisna ozemlja, 14 jih je eh, in pa ozemlja pod eh, britansko krono, potem so to nizozemska, francoska ozemlja. Vsa ta ozemlja igrajo določeno vlogo v tej zgodbi, ampak mislim, da bi se v resnici morali osredotočiti na tiste največje, najpomembnejše akterje. Že prej je bilo omenjeno, da je Švica verjetno najpomembnejša za Nemčijo. In moram povedati, da znotraj Evropske unije največji akter med vsemi ostaja Združeno kraljestvo. Ne govorim samo to, kar je dejala večkrat Eva Žoli, francosko-norveška sodnica, ki, ki je pogosto o tem govorila, ali kot je dejal eh, John eh, Moskov, nekdani eh, minister za pravosodje v Zvezdni državi New York, ki je pogosto s prstom kazal na londonski siti, češ da je to največja pranica denarja na svetu. In to je res. Res zakaj? Res zato, ker je to hkrati tudi največji finančni center na svetu. Gospod Karver, Hm, prosila bi, da se osredotočite ravno na ta vidik. Nič ni samo, samo umevno. Želela bi, da to poudarite. Prosim. Um. Ja, vsekakor. No. Londonski City je največji centr pranja denarja na svetu. Preprosto mora biti. Zakaj? Zato, ker je to eh, območje, skozi katerega se pretaka največja količina denarja. In po mojem mnenju, nima nobenega smisla, da posamezne komponente londonskega sitija pravijo, ja, mi nismo za to krivi. Sistem je sistem, je pač takšen, kot je. In ko se pogovarjam v okviru Transparency International o tem, na kaj bi se morali osredotočati, mi je kar jasno, da ja, prav je, ko rečemo, da je na eni strani koruptivnih transakcij nekdo, ki plača podkupnino, na drugi strani nekdo, ki prejme to Eh, podkupnino. Tako da gre za dvostransko transakcijo. Ampak pri korupciji in praktično pri vsem ostalem, eh, o čemer govorimo v tem odboru, imamo konec koncev tri stranke, kajti vmes so vedno posredniki in ti posredniki, finančni posredniki, niso nujno sami po sebi slabi, so pač tako dobri, kot eh, hočejo biti. Sistem lahko izvajajo in upravljajo dobro ali pa slabo. In dejstvo je, da stvari ne funkcionirajo ravno najbolje in eh, zato moramo spremeniti način, kako stvari potekajo, da se zagotovi, da ta proces eh, vendarle steče naprej. Ozrimo se generacijo nazaj, kot je prej dejal Montreal, eh, poglejmo na začetki, ko smo govorili o potrebi potem, da bi imeli regulacijo na tem področju komercialne banke takrat eh, niso bile zavezane temu, da vedo, kaj o svojih strankah, ampak so zastavljale ta vprašanja, ker je bilo smiselno vedeti in razumeti, kaj njihove stranke so, kdo so, odkot izhaja njihov denar in zakaj in kako želijo stvari eh, početi s tem denarjem. Ampak nekako je regulacija potem privedla do česa, do tega, da se je vrednost tega procesa porazgobila in da je prišlo nenadoma tega, da smo kljukali eh, posamezne neke eh, točke, ki jih je bilo potrebno odkljukati. To sicer ni slabo samo po sebi, ampak ne pripomore k temu, da bi razumeli, kaj se dogaja. In rezultanta je kaj? To, da praktično se odpeljemo mimo namena vsega skupaj. In ne podcenjujem eh, kurečine resursov, ki jih vlagajo banke v boj proti pranja denarja. Ampak če bi samo del teh sredstev, ki jih banke porabljajo redno za to področje in to se vsako leto tudi povečuje, če bi le del tega namenili pregonu in tako naprej, bi mislim, da lahko imeli zelo bistveno bolj učinkovite eh, kazenske sankcije na tem področju. Sam nisem zagovornik neke nove zakonodaje, prav tako nisem zagovornik eh, nove regulative. Ne. Mislim pa, da je potrebno bistveno boljše razumevanje samega procesa. Prav tako je pomembno razumeti odgovornosti, ki jih vsakdo izmed nas nosi pri bodi si olajševanju ali preprečevanju eh, tega procesa. Eh, govornica Evropskega združenja bank je dejala nekaj, kar sem že slišal. Pravi, banke so odgovorne za 80 odstotkov sumljivih transakcij. To je povedala dokaj ponosno, ampak seveda nihče s temi poročili eh, nič ne naredi. Torej, 80% vseh poročil o sumljivih transakcijah prijavijo banke, ampak nihče s temi poročili nič ne počne. Banke so s tem v bistvu odgovorne tudi za 80% vseh transakcij, torej 80% celotnega problema. In to je torej treba bolje prevesti v izboljšanje samega delovanja sistema. Če neka banka, vzemimo preprost primer, ki bo morda eh, pomagalo tudi v smeri tega, kar ste vi omenjali, gospod predsednica. Prejšnji teden smo v Londonu imeli eh, proces, sodni proces proti mlademu eh, nigerijskemu eh, božnemu posredniku za UBS, ki je zaradi trgovanja s izvedenimi finančnimi inštrumenti za UBS, v imenu UBS izgubil milijardo in pol funtov. Če bi stvari šle drugače, bi banka iz tega naslova izgubila 7,5 milijard funtov. To so ogromni zneski. Ampak če je stvar tako preprosta, če je tako preprosto oprati eh, toliko sredstev znotraj sistema, potem je nekaj res katastrofalno narobe s tem sistemom. Kdo so torej najboljši ljudje, ki to lahko razumejo in ki lahko kaj storijo? Ja, z vsem dolžnim spoštovanjem do Evropskega parlamenta, ne verjamem, da imate v svojem članstvu ljudi, ki so. Eh, matematiki na najvišji ravni, ki razumejo, kako eh, denarni trgi delujejo. Noben nacionalni politik, ki se ga kdajkoli srečal, ne razume finančnih trgov do te mere. Torej, meniti, da imate vi morda v rokavu odgovore na te probleme, se mi zdi morda nekoliko domišljavo. Ampak mislim, da mogoče lahko pričakujete, da sektor, v katerem ti ljudje so, vendarle začne bistveno bolje razumevati to problematiko. Gospa predsednica, omenjate primer Barclays, ki je nekemu 20-letniku dal milijon evrov posojila, ki so ga praktično odpisali. Šlo je za navadno goljofijo. To so stvari, ki se dogajajo vsak dan. Kdo nosi stroške? Barclays in njegovi delničarji. Ampak to je tako ali tako verjetno zavarovano. In zato gre pri trgovanju z izvedenimi finančnimi inštrumenti in eh, CDS-i. Gre za to, da se ustvarja tvegano posojila, s katerimi se lahko trguje. In bolj, ko je posojilo tvegano, bolj se da z njim, z njim zaslužiti. In eh, tu bi vam res priporočal knjigo izpred 3-4 eh, eh, let, eh, v angliščini naslov Fool's Gold. Eh, Eh, in tu ravno govorijo o tem in razlaga, kako mm, deluje ta sistem. In gre za tveganja, ki so jih banke pripravljene sprejeti. In če je to tista raven tveganja, ki so jih banke pripravljene sprejeti in ki eh, jih morajo sprejeti potem tudi eh, države in davkoplačevalci, da banke podprejo, ko gredo stvari slabo, potem je težko razmislimo, težko sploh dojamemo, kako bi stvari izboljšali. In dejstvo je, da se stvari začnejo s posredniki. Finančni posredniki niso samo banke. Finančni posredniki so sicer predvsem banke, kajti banke so tiste, preko katerih eh, denar sploh steče, ampak mislim, da je potrebno zelo jasno s prstom pokazati tudi na eh, pravnike in odvetnike, ki so mm, zelo zanimivo eh, odsotni med kategorijo tistih, ki vlagajo poročila. In eh, Evropsko združenje odvetnikov je zelo, zelo nenaklonjeno temu. In kot pravnik, sam sem tudi eh, odvetnik, še vedno delujoč odvetnik, moram prevzeti odgovornost za aktivnosti svojih letov. Če se moji klienti ukvarjajo s kaznjivimi dejanji oziroma z eh, sumljivimi posli, odgovornost nosim tudi jaz. In mislim, da je treba jasno povedati, eh, združenjem odvetnikov, da je treba pripričati njihove eh, člane, da nosijo odgovornost. Zato to velja tudi za zavarovalnice, za vse ostale, ki so vključeni v ta zelo velik in uspešen svet finančnega posredništva. Vsi nosimo svoj delež odgovornosti pri tem in vsakdo med nami mora spremeniti svoje razmišljanje in se mora zavedati, tega, kako odpraviti to tveganje. In zadnja poanta, ki bi jo rad eh, tu podal, zadeva ravno tveganje. Kakšno je tveganje neke banke, ki ne uspe ustrezno preučiti neke transakcije, pri kateri gre za mm, to vrstno pranje denarja? Eh, v ZDA pa ta nevarnost obstaja, kajti v ZDA imajo zakonodajo, ampak pomankanje nekih eh, sankcij, ki bi podpirale te eh, zakone. In praktično ni možno pred sodišči kakorkoli izpodbijati to, kar počno uh, njihovi preiskovalci. Prav tako uh, pravniki oziroma odvetniki preprečujejo dostop do informacij. Obenem pa na veliko kaznujejo eh, zavajajoče informacije iz eh, evropskih eh, bank. In če govorim kot evropejec, moram reči, da se mi zdi resnično napačno razumeti svet, čež da le ZDA ustvarjajo nevarnost za banke, če te ravnajo napačno. Ne, zelo pomembno je, da evropejci, ki igrajo zelo pomembno vlogo v svetu finančnih posrednikov, da se tudi sami zbudijo in eh, ustvarjajo tveganje. Poglejte, UBS, kot sem dejal, je sploh omogočil temu eh, brokerju, da se je znašel v situaciji, ko je izgubil milijardo in pol evrov. Včeraj so dobili potem kazen, ki je bila patetično nizka v primerjavi s to izgubo. In eh, sprašujem se, ali smo resnično učinkoviti pri izogibanju tveganjem. Hvala. Mm, najlepša hvala, gospod Karver. Ne smemo pozabiti vloge notarjev, ne samo odvetnikov, tudi vloga notarjev je pomembna. In tudi tukaj imamo neke vrste sivo območje, ki podpira organiziran kriminal, kjer prihaja do korupcije in pranja denarja. Besedo predajam gospodu Karlo van Hojkelomu, predstavniku Europola, ki vam bo govoril o operaciji Atena in o ukrepih za eh, detektiranje denarnega toka kot element za preprečevanje pranja denarja. Prosim, gospod van Hojkelom, če nam poveste, če nam razložite, kaj je Europol in s čim se ukvarja tudi v prič študentom, ki so dijakom, ki so danes z nami tukaj v dvorani. Thank you, Mrs. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Lep pozdrav, dame in gospodje. Kot prvo mi dovolite, da se predstavim. Moje ime je Karlo Van Hojkolom. Sem vodja oddelka za gospodarski in finančni kriminal pri Europolu. Europol je organ pregona Evropske unije, katerega namen je pomoč državam članicam in njihovim organom pregona pri boju proti hudim oblikam kriminalitete in organiziranemu kriminalu vseh vrst. Ob tej priložnosti bi rad z vami pregovoril o dveh temah v bistvu. Najprej je tu pojav tih eh, otapljanja velikih količin gotovine, kar je pojav, ki je vedno bolj prisoten. Kot drugo pa bi izpostavil vprašanje vloge bankovca za 500 evrov in eh, vloge tega bankovca pri tih otapljanju velikih količin gotovine. No, organi pregona se v zadnjem desetletju soočajo, predvsem v Evropski uniji, z vse večjim problemom tihotapljanja velikih količin fizične gotovine, ki se prevaža z vsemi transportnimi sredstvi, ki so na razpolago, torej po cesti, železnico in z letali. No, cela vrsta nekakih eh, zunanjih dejavnikov je, ki so sprožili takšno krepitev tega pojava. Leta 2002 je prišlo do uvedbe evra, še posebej visoki apojeni, torej za 500 evrov, so olajšali fizični prenos in eh, izmenjavo nezakonito pridobljenega denarja, da se prenese enaka vrednost, potrebujemo samo eno osmino eh, volumna, kot bi ga potrebovali eh, pri ameriškem dolarju. Tako da vidite, kako koristno je tih otapiti gotovino eh, v visokih apojenjih. Prav tako se je evro izkazal za stabilno in eh, splošno sprejeto valuto širom sveta z relativno nizko izpostavljenostjo inflaciji. Tretji, še pomembnejši razlog je ta, da je, so globalna pravila proti pranju denarja do neke mere postala žrtev lastnega uspeha. Namreč eh, kriminalci niso neumni na splošno in prišli so do spoznanja, da če ne želijo, da jim pridemo na sled, se morajo izogibati uporabi finančnega sistema, kolikor se le da. Kajti, imamo ta poročila o sumljivih transakcijah in to lahko pomaga organom pregona, da pridejo na sled pranju denarja, ki se izvaja znotraj regularnega finančnega sistema. No in ne nazadnje je zelo velik dejavnik in pomembna kondilna sila eh, tu tudi naslednja in tu gre na nek način za anomalijo. Namreč do danes ni predpisa na ravni EU, ki bi zahteval eh, poročanje o mm, vnosu ali izvozu velikih količin denarja. Če imamo seboj več kot 10.000 evrov in jih vnašamo ali ne samo iz Evropske unije, je o tem potrebno poročati oziroma to prijaviti. Ampak v večini držav članic takšne obveznosti ni, ko gre za prenos eh, gotovine znotraj skupnosti, torej čezmejno, ampak med članicami Evropske unije. Naj vas samo spomnim. Tretja direktiva o preprečevanju pranja denarja zavezuje države članice k temu, da sprejmejo vse potrebne pravne ukrepe za preprečevanje uporabe gotovine za eh, nakup kapitalskih eh, sredstev. Ampak, ko vnašamo gotovino v Evropsko unijo in vidite, da v povprečju 83 tisoč evrov eh, ljudje prijavijo vsakič, ko vnašajo denar, no v takšnem primeru pa te prepovedi ni in to nekako težko razumemo in razložimo. No, zaradi tega pojava, ki se je nekako izrisal v zadnjem desetletju, je potekalo kar nekaj operacij v okviru delovne skupine za izvrševanje zakonodaje, da bi na ta način vendarle poskušali temu pojavu stopiti na prste. Tri zaporedna predsedstva Evropske unije so organizirala operacijo eh, z naslovom Atena. Šlo je za skupno policijsko-carinsko operacijo za ugotavljanje teh otapljanja gotovine in eh, z namenom zaplembe. Dansko predsedstvo je v začetku leta 2012 sprejelo pobudo za sprožitev tretje tovrstne operacije, ampak tu je Europol predlagal nekoliko drugačen pristop. Predlagali smo še predhodno, predoperativno fazo, ki je temeljila na analizi tvegan in to je privedlo do dveh pomembnih koristi oziroma prednosti. V prvi vrsti nam je to omogočilo, da smo eh, bolj ciljno usmerjeno eh, uporabili sredstva organov pregona med samo operacijo. In to mislim, da je tudi jasno pokazalo, da smo bili kar uspešni iz tega vidika, saj smo tekom operacije število za plemp povečali za 600 odstotkov. E, druga korist oziroma prednost, ki je šla iz tega in morda je ta ravno tako pomembna kot prva, je, da smo prvič dobili nekaj otipljivih strateških obveščevalnih podatkov, ki so nam omogočili, da smo bolje razumeli sam obseg eh, in razsežnost problema, s katerim se soočamo, da smo lahko na ta način bolje razumeli tudi dejavnike vpliva na ta pojav. Ključne ugotovitve te predoperativne eh, faze so bile naslednje. Zdaj ne bom šel v, v globino, kajti če vas to zanima, si boste vse to lahko prebrali v predstavitvi, ki vam jo bom dal na voljo. No, ugotovili smo, da je več ključnih poti, po katerih poteka teh otapljanje in na ta način smo eh, svoja sredstva organizirali predvsem na teh poteh. Eh, prav tako smo ugotovili, da so predvsem ruski državljani vključeni v teh otapljanje velikih količin gotovine. Prav tako smo prišli do nekaterih eh, zelo zanimivih zaključkov. Naprimer, celo nemške marke, ki sploh niso več veljavna valuta, še vedno ostajajo predmet tih otapljanja. No, prav tako ugotavljamo, da so metode prikrivanja te gotovine, eh, zelo podobne metodam, ki jih uporabljajo tihotapci drog, kokaina predvsem. Tu vidite na prosovnicah nekaj primerov teh eh, načinov skrivanja eh, tega denarja in stvar je kar daljnosežna. Ljudje praktično celo pojedo do 35 kondomov polnih gotovine. da in to mislim, da kaže, da so ljudje, ki tih otapijo ta denar, vsekakor eh, zavedni dejstva, da, da, da mm, so storili nezakonito dejanje. Ena oseba je imela v želodcu, ko smo jo prijeli, 14 zlatih palic, vsaka po 100 gramov. Torej, predstavljajte si zdaj, eh, da pojeste to ali pa da to pač eh, na nek način ustavite v vaše telo z tega ali onega konca. No, 26 držav je posredovalo podatke, na podlagi katerih smo pripravili to analizo in operativna faza, ki je trajala teden dni, v tej operativni fazi je sodelovalo 38 držav. Ne bom zdaj šel v podrobnosti, ker eh, te podatke mm, lahko vidite, če vas zanima, bom vse to vsega kot dal na voljo. No, to, kar pa se mi zdi pomembno tu omeniti, je pogledati splošne oziroma končne številke o zneskih, ki vstopajo ali izstopajo iz Evropske unije v obliki gotovine. In moram reči, da smo bili presenečeni, ko smo gotovili, da na letni ravni v bistvu imamo opravka z agregatno številko vsaj 6 milijard evrov. Dejansko zasežemo 155 milijonov evrov, to torej pomeni, da oseba tega preprosto ni prijavila, kot to verjeva uh, deklaracija, uh, uredba 1885. Teda gre za kar veliko količino denarja in uh, lahko vam povem, da na podlagi analize trikrat več gotovine izstopa iz Evropske unije kot pa vstopavanja. No, te tri zaporedne operacije, te na 1, 2 in 3, so nam omogočile, da smo ugotovili nekaj vzorcev. Če vam dam primer. Tekom eh, te operacije smo ugotovili, da je 430 milijonov dolarjev in 10 milijonov evrov iz Ukrajine preko ozemlja Evropske unije prešlo v Turčijo. In to je kar velika količina denarja. in tu uporabljajo tako imenovane kolektivne prijave. Torej, ljudje pridejo z avtobusom, prečkajo mejo in eh, voznik poda kolektivno prijavo gotovine, ki jo potniki na avtobus nosijo s seboj. Ne vem, ali je to koristna in eh, učinkovita uporaba te obveznosti, ki jo nalaga uredba 1889. No, ukrepi, ki smo jih sprejeli v smislu uporabe teh informacij, so bili žal nezadostni, saj naši eksterni partnerji niso bili pripravljeni sodelovati, saj so dejali, da gre pri teh eh, zneskih za v bistvu eh, trgovce, male trgovce, ki z kombi prevažajo blago in to ne smatrajo kot kršitev. No, potem je tu tudi vprašanje učinkovitosti veljavne uredbe za omejevanje prenašanja gotovine preko naših meja tu smo uporabili tako imenovane eh, kazalnike z rdečimi zastavicami FATF in izkazalo se je, da je trenutna uredba, ki jo veljavi, uredba, ki povzroča določene težave pri samem uveljavljanju te zakonodaje. Ko kuriri to gotovino dejansko potem tudi prijavijo, kajti nimamo praktično nobenih pooblastil za to, da bi zasegli, zadržali ali mm, zadržali sredstva. Kaj ti nekdo pride z, z letalom, eh, prijavi denar, eh, v bistvu pa nimate časa, glede na to, da njegovo letalo odhaja, kakorkoli preučiti mm, te, to transakcijo. Prav tako imamo velike težave, težave pri preverjanju eh, napačnih, nenatančnih ali včasih nepopolnih informacij. In zelo težko je ugotoviti, ali karkoli kaže na to, da je ta gotovina povezana s kakršnokoli nezakonito dejavnostjo. No, kar zadeva bankoce v pojenih po 500 evrov, nekateri eh, veste in to informacija, ki je na voljo, da v Združenem kraljestvu, Agencija za boj proti hudim oblikam kriminalitete in organiziranemu kriminalu, ima zanesljive podatke, da se v 95 odstotkih primerov bankovci za 500 evrov uporabljajo za organiziran kriminal. In zato so sprejeli administrativne ukrepe, ki dejansko prepovedujejo bankovci za 500 evrov na njihovem ozemlju. Ne bi si upal trditi, da je namen teh bankovcev samo to, da se omogoči organiziran kriminal, ampak morda bi bilo koristno preučiti, ali je sam obstoj APO-1 v 500 ekonomsko upravičen. E, številni izmed vas, tako kot jaz, verjetno ne pridete eh, na pot takšnemu bankovcu ravno pogosto. Kljub temu pa je ogromno bankovcev po 500 evrov v obtoku. Če hočemo torej natančno oceniti situacijo, smo menili, da je potrebno opraviti komparativno študijo med eh, tremi ključnimi valutami v tem delu sveta, torej britanski funt, ameriški dolar in eh, evro. In nobenega smisla nima kar tako primerjati mm, zneskov, ki so v obtoku. Zato smo razvili nek eh, znanstveno upravičljiv količnik. Gre torej za obseg oziroma količino denarja v obtoku glede na BDP. No in tu smo prišli do zelo zanimivega rezultata. Kot vidite, je vrednost bankovcev v evroobmočju bistveno višja kot pa vrednost eh, ameriških dolarjev v gotovini, ki so v obtoku. 7,59 odstotka celotnega BDP-ja evroobmočja je v obtoku v obliki gotovine. Od tega 2,53 odstotka odpade na bankovce za 500 evrov. In po primerjavi z ameriškim dolarjem je to kar pomembna razlika. No in prav tako je treba upoštevati, da je najvišji pojen v ameriškem do, pri ameriškem dolarju bankovec za 100 dolarjev. Pri evrih pa imamo še apojene po 100 eh, in 200, poleg apojena po 500. In eh, vsi ti so vredni več kot bankovec za 100 dolarjev. Ampak, ja mislim, da boste kmalo tudi razumeli, zakaj gre pri banku za 500 evrov. Sploh, če vam povem, da je prihodek eh, v 2008 v državah članicah EU predstavljal 86,6 milijard eh, evrov. In zato je tudi prihodek, ki ga to ustvarja za monetarne organe, zelo pomembno, pomemben dejavnik, ko razmišljamo o koristnosti in upravičenosti uh, bankovcev z visoko vrednostjo, ki so v obtoku. Hvala. Najlepša hvala, sedaj odpiram razpravo. Prvi ima besedo gospod Jakolino. Vsi trije prispevki so bili uh, v skladu z našimi pričakovanji. Najprej moje razmišljanje, potem pa še nekaj hitrih vprašanj. Tema, o kateri razpravljamo, so mm, realnosti, ki ne sodelujejo v boju proti mm, pranju denarna, denarja. Omenjen je bil Cipr, Singapur, Hong Kong, potem londonski City, naj bi bil najpomembnejši. In vse tri sem želel vprašati, ali je mogoče izmeriti, konkretno izmeriti, kolik, kakšen je obseg te črne ekonomije v primerjavi z tem, kar, smo, kar, kar, kar se proizvede. Govorili smo tudi o zaplembah in o tem, kar je povezano z uh, kriminalnim sistemom, ter govorili smo o, o poboju v Duisburgu. In zato torej, da bi lahko tudi prepričevali, kriminalne združbe. Govorili smo o Švici, o odnosu med recikliranjem, torej med pranjem denarjem in terorizmom in o tveganjih za banke. Mi upamo, da bo Evropska unija našla skupni jezik v boju proti temu fenomenu in upamo, da um, nadaljne sodelovanje z združenimi državami, da bo tam prišlo do neke homogenosti tveganj um, na področju bank, zato da bi se še bolje borili proti temu fenomenu. Potem pa še neko razmišljanje na podlagi prispevka gospoda Hökeloma. Tudi sam se strinjam. Sredstva je treba osredotočiti na konkretne projekte, kot je ta, ki ga izvajate skupaj z mm, policijo in carino. Danes je pomemben dan, tudi zato, ker smo videli, da je to vprašanje še zelo težko rešljivo, vendar pa je prednostna naloga, da imamo instrumente, kot je naprimer zaplemba, kajti na podlagi izkušnje smo videli, da je to dober instrument v boju z, uh, proti pranju denarja. Žal mi je, ampak kmalo vas bom moral zaposliti. Hvala gospodja Kolino, sedaj pa gospa Matju. Merci, Deja... Hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se našim gostom za njihove prispevke, zelo zanimivi so bili. Na splošnem. Mm, govorili so na splošno, vendar pa o zelo pomembnih zadevah. Govorili smo o zaplembi premoženja. Vi ste navedli številne elemente, govorili ste o frustraciji. Vsaj to je bilo razumeti iz vašega prispevka in o pomankanju sodelovanja med državami članicami na področju pravosodja. Obene ste omenili tudi m, mm, osnutek direktive, ki prihaja od komisije. Danes do povdne smo o tem govorili s predstavnikom komisije. Um, spomnili smo tudi um, ta vidik v mm, drugem odboru našega parlamenta. Torej gre za zelo aktualno temo v Evropskem parlamentu res je. Pravite, da gre za politično težavo. Res je, to je politična težava. Žal je vaša država tudi moja država in ne bi želela lepiti nekih političnih nalepk. Vendar obstajajo države, ki ne naredijo naslednjega koraka. Obstaja pomankanje volje, govorim o Nemčiji, pa tudi o Franciji, ki nasprotuje. Sama vedno slišim negativen odgovor, preveč zapleteno je. Recimo, francozi ne želijo m, mm, avtorizirati za plembe premoženja, če ni kazanske obsodbe ali v primeru, če je človek umrl ali je bolan. Ravno tako ne dobimo avtorizacije za zaplembo v civilnih postopkih. Vem, da pri vas, saj tako sem slišala obstaja težava glede m, mm, ustave. V Franciji pravim, treba je spremeniti zakon. Moramo spremeniti zakon v Franciji in to lahko naredijo tudi druge države članice. Če pa ne obstaja politična volja, kje bomo končali. Prav imate, potrebno je biti pripravljen, potrebno je narediti več. In ta pripravljenost je prisotna v Evropskem parlamentu, morda pa je ni pri državah članicah. In to je nekaj, kar pokaže na pomankljivosti v tem trenutku mi in vi skupaj moramo države članice pripraviti do tega, da bodo imele večjo politično voljo. Gospod Van Hükelom, eh, cenim to, kar ste povedali, sprašujemo se, zakaj so. Eh, še vedno imamo te um, bankovce za 500 evrov. Ne, edini razlog je to, da hočemo pomagati mafiji. Vi ste to omenili. Teh teh 500 evrov je potrebnih za velike zneske. Morda um, majhna kriminaliteta uporablja manjše apoena, apoene. Sama, govorim, uh, sama živim v neki manjši občini blizu Strasbura in včasih je težko, ko um, imam recimo uh, um, bankovec za 50 evrov, trgovci nimajo denarja, da bi mi ga vrnili. Pa govorimo samo o 50 evrih. S 500 evri kaj počnete? In sprašujem, zakaj še? vedno kroži ta denar, če ne zaradi eh, mafije. Omeniti želim, da imamo tudi osnutek, ki naj bi um, uvedel neke spremembe in upam, da bo naš glas slišan. Hvala. Veronika, gospod Newton Dan ima besedo. Najlepša hvala in hvala za te tri zanimive prispevke. Gospode Fidlerju bi povedali, povedali ste zelo dobri, uh, eh, dobro stavek. Uh, kriminaliteta stane več kot boj proti kriminaliteti. In kot je Veronika povedala, obstaja pomankanje politične volje, da bi ukrepale. Mi in v naših poročilih, ko ga bomo objavili poleti, upamo, da bomo uspeli dokazati obseg problema in da bo javnost prisilila države članice, da bodo ukrepale. Ko pravite, da kriminaliteta stane več kot boj proti njej, ali imate kakšne številke, kakšni so stroški, kaj stoji za vašim odličnim stavkom? To bi bilo zelo dobro, če bi imeli kakšne statistične podatke. Gospodu Karverju bi povedal naslednje. Znova, tukaj bi želel m, mm, številke, podatke. Rekli ste, da obseg nezakonitih tokov se espeno, espono, eksponentno viša. Ali imate kakšne številke? To bi bilo zelo močen argument, če bi imeli to. Rekli ste tudi kasneje, da Mm, poslanci nismo um, strokovnjaki za m, mm, trge. Ne, mi mm, s, vemo vsega nasplošno, vendar pa smo neke vrste posredniki. Torej, ali nam lahko nakažite um, in poveste, kdo so specialisti na tem področju ali morda advokati, zato da bi dobili neko formulo, ki jo bomo vključili. In gospodu Van uh, Hokelomu bi pa želel, bi ga želel vprašati, zakaj potrebujemo zakon, da ljudje ne bi imeli gotovine. Tudi sam nimam eh, bankovce v višini 500 evrov, ampak zakaj za to potrebujemo zakon, zato da bi se borili proti kriminalu, je to razlog. In potem z našimi priporočili, kot je Veronik povedala, ali naj bi ukinili 500 evrske bankovce, ali bi vam s tem pomagali. Grazie mille. Najlepša hvala. Sedaj ima besedo gospod Berg Borgecijo. Hvala, predsedujoča. Začel bom po vrsti in začel bom z nemškim predstavnikom. Potem, kar se je zgodilo v Duisbergu, so policijske oblasti v Nemčiji, ali jim je uspelo natančno in zadovoljivo opisati prisit, prisotnost in gospodarsko ter finančno infiltriranost italijanske mafije v Nemčiji. Kakšni so bili rezultati teh ugotovitev? Kak, kateri so tisti sektori, kjer prihaja do infiltriranosti? infiltracije teh dejavnosti, kjer prihaja do pranja denarja in do takih investicij. Potem gospoda eh, iz Transparency International um, zelo bi pohvalil njegove poudarke, poudarek, eh, ki ga je dal um, vlogi londonskega sitije v tem mednarodnem okolju, uh, um, glede sivih dejavnosti mednarodne finance. Njega bi želel vprašati, kakšne so rezultati in kakšni so odnosi med temi dejavnostmi in, filtri, in infiltriranjem finančnega, uh, torej mafije v finančne transakcije in uh, špekulacije. Kriza, kriza, ki je iz tega išla, ali obstaja odnos med tema dvema pojavem, eh, pojavoma. In kakšni so elementi, ki, so, ki izhajajo iz vaših analiz. Potem pa glede zaščitniške uloge sitija do teh okolij, kamor ni mogoče prodreti. Kdo to podpira? In kakšen rezultat imajo? poskusi, da bi eh, prebili to neprebojnost. Potem pa kar zadeva Europol, zelo zanimiva je bil to, kar ste povedali o vlogu in vlogi eno teži, eh, teži mm, bankovce za 500 evrov. Ali nam lahko kaj več poveste o državah, v katerih je dokazana prisotnost večjih količin teh uh, bankovcev za 500 evrov. In s tem v zvezi, kakšna je dejavnost nadzora in analize, kakšne, kakšne so dejavnosti Evropske centralne banke. Ali Evropska centralna banka nudi in posreduje podrobnosti uh, o tem pojavu, kakšna je njena vloga. In na koncu, kar zadeva vaše analize o tej sivem območju infiltracije in dejavnosti, ki so povezane z pranjem denarja, ki prihajajo iz organiziranega kriminal kriminala. Govorili ste o vlog, pomembni vlogi bančnega sistema in profesionalcev na tem področju. Ali gre samo za njih, ali so to, ali obstajajo zgolj ti kanali, ali lahko. Razmišljamo širše. Odgovornost te povezave. Ali so za to odgovorni samo tisti, ki vodijo banke, in nadzirajo, nadzira te organizacije, ali lahko menimo, da to, ta zaščitniška uloga, zaradi katere ne moremo osvetliti teh dejavnosti, ali zato lahko menimo, da določene organizacije, da jih, če jih ne, ne omenjam, tudi prosto, prostozidarske organizacije, ali oni tudi ščitijo uh, siti prek imenovanja pravih imen na prava mesta. Hvala gospod Brgecu, sedaj pa gospod Diaz de Mera. Gracias, senjora presidenta. Hvala, gospod predsedujoča. Zelo hiter bom s svojimi pripombami. danes, današnje popovdne je bilo zelo zanimivo in zelo koristno. Ključno je predvsem opisati te pojave. Sam pa bi želel povedati bistveno. Bistveno je, kako odgovoriti na te izzive. Smo v razpravi, ki je endemična in nereš, nerešena. Boj proti kriminalu prinaša seboj vedno dve vprašanji in to sta. Prvič boj proti kriminalu, eh, financiranje teh dejavnosti, pranje denarja, to je en vidik, drugi vidik pa so svoboščine, um, varstvo osebnih podatkov in osebnih svoboščin. In tukaj obstajajo države, ki so še posebno ranljive ranljive eh, do terorizma in do kriminala. In te države uporabljajo instrumente za to, da, na, v, za to, da najde odgovor na te izzive. In sedaj bi se želel navezati na nekaj, na, na nekaj kar je ane, kot anegdoto povedal gospod Carver. Dejal je, da mi nismo strokovnjaki za izvedene finančne instrumente. Mislim, da ni potrebno biti strokovnjak za izvedene finančne instrumente. Mi smo zakonodajalci in kot zakonodajalci se poslužujemo strokovnjakov. To je naše delo in to dobro opravljamo v našem parlamentu. Mi uh, ali sprejmemo ali pa zadeve zavrnemo. Recimo konvencije, mednarodne sporazume, ki zadevajo finančne transakcije. Mednarodne finančne transakcije. Verjetno se dobro spomnite, kar se je zgodilo v Belgiji. Šlo je za škandal, ki se imenuje SWIFT in zadeva velikanski prenos podatkov iz mednarodnih transakcij. Vse skupaj je privedlo do zelo kompleksne situacije z vlado ZDA. Vse je, se izhaja iz zelo zapletene konvencije, ki smo jo najprej zavrnili in potem smo jo v parlamentu sprejeli. Uh, Eh, Europol smo tukaj dodelili pristojnosti. Europol je skupna, skupni organ za nadzora, ko gre za preverjanje ustreznosti tega, tega transferja podatkov. Vse to, kar sem pravkar povedal, me privede, privede do naslednjega zaključka. V ZDA je, to je država, ki je bila že napadena se strani terorizmu in tam imajo sistem TFTP. To je program mm, zaščite. V EU pa imamo številne različne zakonodaje, imamo direktive, imamo uredbe in pasivno in aktivno smo omenili vse probleme, ki izhajajo iz financiranja terorizma. In avtomatično seveda tudi iz pranja denarja. Nimamo pa nekega močnega instrumenta, kot je TFTP. In po mojem mnenju je to ključni odgovor. To, kar se zgodi potem, ko smo ugotovili, kakšen je problem, ko smo se pogovarjali o tem problemu, torej, ko zaključimo začasno delo tega odbora, bi morali um, dati svoj prispevek. In v okviru razprav danes popovdne bi želel povedati, da vemo tudi v drugih parlamentarnih odborih, odborih delajo na tem, vendar pa mi moramo imeti nek skupni program, ne skupni jezik, ampak skupni program, nek skupni zakonodajni osnutek. Hvala. Hvala, gospod Jazdemera. Sedaj pa imajo besedo znova naši govorci. Veliko manj časa imate na voljo, tri minute vsak za odgovore. Gospod Fidler, izvolite. To bo pa največji izziv današnjega popodneva. Poskusil bom biti čim krajši. Prvo vprašanje se je nanašalo na Eh, opredelitev številk glede tega, kaj pomeni pomanka, pomankanje sodelovanja med državami članicami. E, tu se ne moram sklicevati na nobeno študijo in e, ne vem, če sem e, govornika prav razumel, e, je govoril o tem, da ne bi obstajale neke študije. Sam je ne poznam. Potem e, drugo vprašanje se je nanašalo na frustracijo, ki sem jo izrazil. E, Eh, tu sem si zabeležil nekaj točk glede politične uresničljivosti. E, domislil sem se primera, ki kaže, kako bi lahko e, potekala politična razprava in kaj pomeni javno mnenje, javno zaznavanje. Imamo težave zaradi različnih sistemov ne samo v Evropski uniji, ampak smo tudi kot Nemčija federalno urejeni, ampak vendarle obstajajo določene zadeve, ki javnost zelo vznemirjajo, zato ker so bolj vidni vidne, bolj opazne kot teme, o katerih govorimo tukaj, eh, kajti to je kriminal, ki poteka v senci, kar zadeva javno varnost, pa v Nemčiji med 16 deželami obstaja dogovor o tem, koliko policistov mora biti na voljo za spremljanje dem demonstracij, nogometnih tekem, obstajajo jasna pravila glede tega, kako morajo biti opremljeni, kako izobraženi in usposobljeni. Kaj želim reči? Očitno tu postaja, obstaja nek političen konsens, eh, ki kaže, da je pač eh, to dovolj pomembno. Obstaja konsens, da potrebujemo ustrezno osebje za spremljanje in zagotavljanje varnosti na nogometnih tekmah in eh, očitno smo smo se sposobni dogovoriti o eh, kvalifikacijah, o številu ljudi, o financiranju za njihovo usposabljanje. Pri boju proti kriminalu pa takega skupnega konsenza nimamo, niti v Nemčiji, niti iznotraj Evropske unije. To je nekoliko nenavadno. Ampak eh, zato vedno pravim, da obstajata dva razloga za ukrepanje ali je ljubezen do sebe tako velika ali pa je zunanji pritisk tako velik, da e, se sproži političen proces. In e, to lahko vidimo tudi konkretno v Italiji. Tamkajšnja pravila e, so posledica prav velikega trpljenja, ki ga je državi povzročala mafija. In vidimo, da torej, če se javnost zaveda problemov, potem očitno je mogoče uvesti določene spremembe. In zato tukaj pot, potrebujemo eh, večjo ozaveščenost glede teh težav, ki, niso, eh, ki ne zadevajo neposredno vsakega posameznega državljana. Kar zadeva številke in dejstva, pa še vedno obstaja veliko dejstv in številk, ki jih poznamo, eh, vendar pa nam eh, tu manjka precej informacij eh, iz, iz, iz terena pravzaprav in naš kriminalistični urad pravi, da organi pregona dobijo v svoje roke približno en odstotek vsega, kar se dogaja. Pri nas zaplenimo na leto eh, 3 eh, milijone, 3 eh, milijarde in če eh, že samo na uvožen področju, področju govorimo, pa, pa beležimo eh, ogromno škodo, več sto milijonov eh, evrov škode naj bi izhajalo iz gospodarskega eh, kriminala. Skratka, mislim, da z vidika samih kriminalcev nismo posebej učinkoviti. In pa še kar zadeva Duisburg. Vprašanje je bilo zastavljeno precej široko. Seveda obstajajo poznanja glede tega, da je mafija zelo dejavna na področju nepremičnin, glede, na področju gradbeništva, tisto, kar pa nas eh, zadnje čase zelo eh, obremenjuje, je področje igr na srečo. Eh, tukaj se tudi pojavljajo izraziti trendi v zadnjem času, toliko v tem kratkem času. Hvala, gospa predsedujoča. Se upravičujem, zelo žal mi je, da gospoda Jekolina ni tukaj, da bi prisluhnil uh, mojemu odgovoru. Mislim, da me je nekako narobe razumel. Nisem želel reči, da je londonski siti nekooperativno območje. Uh, tega nisem želel povedati sem pa rekel, da je to verjetno največje središče za pranje denarja na svetu in to je enostavno odraz dejstva, da je to največje finančno tržišče na svetu. In torej, če že eh, domnevamo, da obstaja velik pretok denarja, bo, eh, en, bo določen delež tega denarja vedno nezakonit. In že leta trdim, da ima londonski siti posebno odgovornost kot največje finančno tržišče na svetu, da zagotovi, da so stvari čim bolj čiste. In če bo uresničil to svojo odgovornost, bo to izredno koristno za celoten globalni finančni sistem. Eh, z veseljem lahko rečem, da mislim, da se britanska vlada tega zaveda, da to upošteva in v zadnjem času so nam povedali, da se bodo problema lotili in da bo to pomemben del njihovih načrtov tudi v zvezi z eh, zasedanjem G8 prihodnje leto. Naša vlada potrebuje predvsem realizem, potrebuje skromnost, eh, ne sme se pretvarjati, da je v Združenem kraljestvu vse v redu, ker ni tako. V Združenem kraljestvu niso stvari nič hujše kot drugot, ampak obstajajo vrzeli, slabosti in teh je potrebno odpraviti vendar pa tega ne more storiti vlada, eh, tega ne more storiti parlament, tega se bo, bodo morali lotiti tisti, ki delajo na, v praksi na terenu. To so seveda finančni posredniki. Oni razumejo, kako sistem deluje in njih je potrebno spodbuditi ali na pozitiven ali negativen način, da bodo zagotovili, da, razvi, da bo razvit boljši sistem, ki bo učinkovito deloval. To je tisto, česar se želim strani Združenega kraljestva. Uh, ampak ravno enako je potrebno storiti v vseh finančnih centrih v Evropi. In potrebna je eh, enaka mera zavedanja realnosti, ponižnosti in potrebna je konstruktivna želja po spremembah. In če se ozrem po parlamentih, vidim, da igrajo predvsem politično vlogo, ne toliko zakonodajno vlogo pravzaprav na svetu obstaja bistveno preveč zakonodaje. Večino uh, zakonodaje je zgrešene, neučinkovite in uh, prispeva k težavam, ampak politično sporočilo mora biti uh, zelo izrazito in uh, potrebno je prepoznati pomankljivosti, slabosti, za katere smo uh, sami odgovorni. Uh, in eh, potrebno je razumevanje, kako bi lahko bolje sodelovali. Mislim, da je vsak do današnjih gostov govoril o potrebi po bolj učinkovitem sodelovanju. To drži na domači, nacionalni ravni. V Združenem kraljestvu eh, imamo eh, zelo nefunkcionalen sistem 43 različnih policijskih eh, sil in eh, sodelovanja med njimi. Nemški kolega je omenil številko 200, to je skoraj brezupno, ampak potrebno, eh, potreben je konstruktiven angažma. Obstaja recept, kako se stvari lotiti in kako stvari izboljšati. In želel bi si, da nekaj od teh stvari, ki se jih je Združeno kraljestvo eh, naučilo, naprimer eh, urad za finančne storitve eh, ni bil učinkovit v svoji regulatorni vlogi, eh, zdaj naj bi izvedli nov eksperiment pravzaprav. Nekdani kanadski guverner naj bi postal guverner britanske banke in potreba po eksperimentiranju, potreba po novostih, to eh, je pomembno. In ko enkrat dobro razumeš svoj sistem, eh, lahko bistveno več prispevaš na mednarodni ravni, naj bo to na evropski ali pa na širši ravni. Obstajajo sredstva, kako to doseči, vendar moramo se sesti za mizo z dejansko željo po učenju in po konstruktivnem eksperimentiranju, kako stvari izboljšati. Jugeloma, eh, hvala, sedaj pa gospod Kalvan Hokelom. Eh, žal, čez pet minut se bo tukaj začela seja za zaprtimi vrati, zato imamo na voljo res malo časa. Izvolite. Eh, Lemec, Marija. No, potem se bom omejil na vprašanje, ali bi bilo koristno priporočilo, da enostavno eh, odpravimo 500 evrski bankovec. Eh, sam ne morem eh, reči, ali bi bilo to koristno ali ne. Eh, ampak eh, lahko pa povem, da iz Južne Amerike vsako leto 3 ali 4 milijarde evrov eh, pride nazaj v Evropsko centralno banko v bankovcih po 500 evrov. Eh, težko si predstavljam, da vsi evropski turisti potujejo v Južno Ameriko z svežnem 500-jurskih bankovcev v svojem žepu. In eh, res bi bilo zanimivo upraviti več dela in razumeti, zakaj se stvari odvijajo na tak način. Potem je tu še temeljno gospodarsko načelo, da so bankovci kot vsaka druga dobrina, tudi zadnje velja ponud, načelo ponudbe in povpraševanja. In če obstaja veliko povpraševanje, potem lahko eh, dosežeš večji dobiček, eh, torej dobiček, eh, ki ga pridobiš z izdajo denarja. In če se vprašaš, odkot prihaja povpraševanje po tej specifični dobrini eh, bankovcev za velike zneske, eh, potem boste dobili številne odgovore na svoje vprašanje. In pa še zadnja pripomba, eh, katera država pravzaprav izdaja največje število 500 jurskih bankovcev. Glede na številke, ki sem jih na zadnje dobil z eh, Evropske centralne banke in ki segajo do leta 2007, je 55 odstotkov teh bankovcev izdala Nemčija. In pa za zaključek še končna pripomba, če želite odpraviti 500 evrske bankovce, boste verjetno sprostili sile, kakršnih si sploh ne predstavljate. Grazie, che so di intervenire. Voilà, za besedo je prosila gospa Mathieu. Juste une petite question. Euh, ja, čisto kratko vprašanje za predstavnika Europola no, vse v Franciji obstaja neka zgornja dovoljna meja mm, za plačila v gotovini. Ne vem, kakšna je stvar v Belgiji, ker moram reči, da ne poznam tega sistema. V Belgiji je ta znesek 15 tisoč evrov. Ok, allora vi ringrazio, vi chiedo. Redu, najlepša hvala. Čas za odgovore je bil veliko manjši, kot smo si želeli in v primerjavi z vprašanji, ki ste jih želeli zastaviti. Če želite še kaj dodati, nam lahko pošljite prek maila, prek našega sekretarjata. Zahvaljujem se vam, da ste bili z nami, kajti bili ste zelo jasni in eh, vem, da. Včasih so vam zastavljeno vprašanje, pa niso jasni odgovori, danes pa so tukaj jasni odgovori ključnega pomena. Torej, zahvaljujem se vam za vašo prisotnost in jasne odgovore. Vse skupaj, torej vsi tisti, ki niste autorizirani, pa prosim, da zapustite dvorano. Reunione sarà il 3. Naslednja seja bo 3. decembra od 15. do 16.30.